Good morning. Good morning, dear colleagues. Pozdravljeni, dobro jutro, spoštovani kolegi. Nekaj minut smo prijazno zamudili, ampak začeti moramo, kajti med nami je gospod Zoltan Balov, minister za socialno vključevanje pri mađarski vladi in predstavil nam bo sklepe mađarskega predsedovanja o vključevanju, o socialnem vključevanju s poudarkom na vključevanju Romov. Počaščeni smo, da je med nami gospod Zoltan Balok. Včeraj je bil med nami minister Navraski, minister za notranje zadeve in izrazili smo mu dobrodošljico. Zdaj pa se veselimo predstavitve gospoda Zoltana Baloga. Gospod minister, izvolite. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Govoril bom v mađarščini. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Pripričan sem, da se boste spomnili mojega januarskega januarskega obiska pri vas in takrat sem vam ob zaključku rekel, da vam bom z veseljem predstavil realizacijo načrtov, ki sem vam jih predstavil. Z veseljem poročam, da kar zadeva vključevanje Romov, so bili cilji predsedstva doseženi. Številni dogodki so za nami, Pogajanja niso bila preprosta, saj gre za zelo občutljivo vprašanje, ko govorimo o vključevanju Romov. Kot veste, je narava Evropske unije taka, da je treba doseči dogovor med 27 državami članicami. Situacija povezana z Romi pa je različna po državah. Vseeno pa smo uspeli priti do skupnega imenovalca. Zato se vsem zahvaljujem za podporo komisiji, parlamentu, torej vaši pomoči. Brez vaše podpore ne bi mogli uspeti. Dovolite, da izpostavim najpomembnejše dogodke zadnjih šestih mesecev. Kot sem že povedal januarja, je situacija v zvezi z Romi vedno bolj poznana, kar zadeva njihovo težko situacijo. 8 milijonov Romov živi v Evropski uniji, 4 milijone pa v sosednjih državah. To je heterogena skupina ljudi in jasno je, da so povsod izpostavljeni ločevanju, segregaciji in diskriminaciji ter brezposelnosti. Od leta 1990 naprej so številne institucije obravnavale ta problem, vendar pa je žalostno dejstvo, da nismo bili uspešni pri doseganju preboja pri vključevanju Romov v številnih državah v zadnjih dveh desetletjih. Videli smo, da se je situacija poslabševala v številnih vidikih. Tukaj nimamo opravka le situacijo, ki jo težko obravnavamo. Vključevanje Romov je proces, ki je dolgotrajen in prizadevanja morajo na koncu obroditi sadove. Številne pobude na evropski ravni se ukvarjajo z vključevanjem Romov. Okvirna strategija za Rome je bila ena naših prednostnih nalog za predsedovanje. Posebno pozornost smo posvečali Romom, ki živijo na mačarskem in politikam, ki se ukvarjajo s tem. Nekateri dogodki na mačarskem povezani z Romi nas ne navdajajo s ponosom, vseeno pa smo prevzeli breme obravnavanja te teme med našim predsedovanjem. 9. marca je parlament sprejel osnutek resolucije o evropski strategiji o vključevanju Romov. To je bil zelo dober začetek, kajti v tem dokumentu smo obravnavali številna vprašanja. Dokument pa je zajemal številne predloge na več področjih. Tako komisija kot svet je dobila svoj mandat. Aprila je komisija sprejela sporočila Evropski okvir za strategije za vključevanje Romov do leta 2020. Komisija poziva države članice k bolj celovitem pristopu spodbuja jih, da naj bi imeli dosegljive in uresničljive cilje na nacionalni ravni na prednostnih področjih, kot so izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvo in zagotavljanje stanovanj. V ta namen je treba zagotoviti ustrezna proračunska sredstva in tudi mehanizme za spremljanje izvajanja teh nalog. Na sestanku 7. in 8. aprila v Budimpešti je na platformi za vključevanje Romov komisija predstavila svoje sporočilo in rekla, da to ni samo socialni problem, temveč moramo pokazati, da Romi zastopajo evropsko kulturo. Številni romski umetniki, kipari, slikari so bili udeleženi na delavnici namenjeni Romom. Resolucija Evropskega parlamenta in tudi sporočilo komisije je bilo predmet številnih obravnav. Želeli pa smo pripraviti tudi zemljevid kriznih področji. Na nekaterih dogodkih in delavnicah so se Romi imeli možnost predstaviti. Instrumenti, ki jih je imelo predsedstvo na voljo za izvajanje teh nalog, so bili sklepi predsedstva oziroma sklepi sveta v različnih formacijah na ravni atašejev in na svetu EPSKO, kjer so se sestali ministri za socialni, socialne zadeve 18. maja, so bili prav tako sprijeti sklepi, v katerih se poziva države članice da nadaljuje z razvojem nacionalnih strategij za vključevanje Romov. Do konca leta 2012. V sklepih je omenjen tudi celovit sklop ukrepov za vključevanje Romov. Ob tem je treba upoštevati nacionalne okoliščine in velikost romske skupnosti v zadevni državi. Nacionalni pristop se mora predvsem osredotočiti na štiri glavna področja - izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvo in stanovanska problematika. Tudi tukaj smo se dogovorili za cilje, ki jih je treba doseči in tudi za učinkovito rabo virov. S prijetjem sklepov so države članice potrdile svojo zavezanost Evropski okvirni strategiji za vključevanje Romov. Realizacija politik na tem področju spada sicer v pristojnost držav članic, vendar je sodelovanje na ravni Evropske unije tako, da lahko prinese veliko dodane vrednost, vrednosti. Vključevanje Romov lahko prispeva tudi k gospodarski rasti in socialni koheziji. Kaj pomeni zavezanost držav članic. To pomeni, da so pripravljene nadalje razvijati strategije za vključevanje ravni, Romov na ravni svojih držav. Države članice so se zavezale k celovitemu pristopu v interesu tega, da se doseže resničen napredek pri vključevanju Romov. Nacionalna prizadevanja se morajo omejiti in osredotočati na štiri prednostna področja, ki sem jih malo prej omenil. Zagotoviti pa je treba tudi človekove pravice in boriti se je treba proti diskriminaciji. Zagotoviti je treba enakost med moškimi in ženskami ter delovati v interesu zaščite otrok. Svet se je dotaknil tudi vprašanja izvrševanja pravil, ko gre za zaščito žrtev trgovanja z ljudmi ob poudarku na ženskah in otrocih. Predvsej formacij sveta se je ukvarjalo s vključevanjem Romov na podlagi sporočila komisije in sicer je bilo to aprila in maja. 12 aprila je Svet za pravosodje in notranje zadeve to obravnaval, potem pa 19. maja še Svet EPSKO o nacionalnih strategijah in bolj učinkoviti rabi virov. Na sestanku 20. maja za izobraževanje in šport so obravnavali vprašanje osipnikov. Predsedstvo je pripravilo tudi poročilo o razpravah na različnih formacijah sveta. Poročali smo tudi na svetu za splošne zadeve 23. maja. V poročilu in njegovi prilogi so zajeti sklepi sveta in to bomo predali Evropskemu svetu na sestanku 24. junija. Takrat upamo, da bomo dobili politično podporo za okvirno strategijo na najvišji ravni. Poleg dela na svetu je tudi Ekosok pripravil svo, svoje mnenje. Kolikor vem, bo ta sprijet danes na plenarnem zasedanju ekonomskega in socialnega odbora. Naslov tega uh, mnenja je opolnomočenje Romov v Evropi. Situacija povezana z Romi zahteva skupno delovanje vseh držav članic in vseh institucij v Evropski uniji. Izboljšati moramo situacijo Romov, ki je, evropska največja, ki je največja evropska manjšina. Ta strategija bo rešila kar nekaj problemov povezanih z Romom, ampak strategija ni dovolj. Še naprej moramo obravnavati ta vprašanja v okviru držav članic. Okvirna strategija za vključevanje Romov ni magična čarobna palička, palica, s katero bomo kar takoj rešili vse težave Romov. Izvajanje te strategije ob pomoči komisije, ki bo pripravljala poročilo, bo mogoče tudi tako, ko bomo dajali podajali poročilo Evropskemu parlamentu. Hvala lepa. Hvala, gospod minister. Mislim, da lahko odpremo razpravo. Prva skupina za politične skupine. Potem pa bomo, če boste tako želeli, imeli še drugi krok mogoče bi tudi komisija želela kaj dodati, prisotna je tukaj v dvorani, glede elementov, ki so bili izpostavljeni v predstavitvi, zlasti kar zadeva vključevanje Romov, ki je verjetno najbolj občutljivo vprašanje. Želi komisija besedo? Predstavnik komisije? Ja, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Začeti moram s tem, da se zahvalim mađarskemu predsedstvu za predanost, za trdo delo in podporo komisiji v tem celotnem procesu. Zahvaliti se želimo tudi Evropskemu parlamentu in državam članicam. Povdariti pa moram tudi to, da ti sklepi sveta predstavljajo zgodovinski trenutek ko gre za vključevanje Romov. Tu ne gre le za papir, za dokument komisije na področju, kjer komisija nima ekskluzivne pristojnosti. Gre za situacijo, kjer smo sodelovali, za skupno zavezo med komisijo, parlamentom in državami članicami. Povedati moram tudi to, da kljub pomankanju relevantnih zakonodajnih predlogov, ko komisija lahko predlaga oziroma zahteva od držav članic, da se nekaj izvaja, je to nekaj drugega. Tukaj si skupaj prizadevamo rešiti resen problem. Gospod minister, sami ste omenili vprašanje, ali bodo sklepi sveta oziroma sporočila o strategiji Romov rešitev do tega problema. Ne, ni, ampak je to samo začetek dolge poti, na kateri bomo vsi mi, zlasti države članice, sodelovali in moramo sodelovati zato, da bomo lahko se pogledali v ogledalo s ponosom v luči tega, kar smo dosegli. Komisija se je zavezala, da bo spremljala in ocenjevala napredek in da bo poročala svetu in Evropskemu parlamentu vsako leto. Upam in celo prepričana sem, tako kot sem danes tukaj pred vami, da bomo vsako leto dosegli napredek, o katerem bomo lahko poročali. Hvala lepa. Hvala predstavnici komisije. Zdaj podpiram razpravo. Začeli bomo z ELS. Hvala, gospod predsednik. In hvala, gospod minister, gospod Baloh, da ste prišli sem in da ste predstavili svoje poročilo. Najprej bi rad mađarskemu predsedstvu čestitev za vaša prizadevanja ki ste jih naredili zato, da bi bolje vključili največjo evropsko manjšino, to je romska manjšina. V moji državi obstaja dolga zgodovinska zaveza do te manjšine, zato da bi dosegli boljšo socialno integracijo. Sam imam uh, um, izkušnje, zelo pozitivne izkušnje kot župan svojega mesta na področju integracije, o kateri sem govoril. Integracija, integracija so pravzaprav samo štiri uh, zadeve. To so štiri noge iste mize. Izobrazba, zdravstvo, zaposlovanj in nastanitev. To so štiri stvari, brez katerih ne moremo doseči integracije. Imam pa eno vprašanje za vas, ki me skrbi. Zakaj me skrbi? Ravno zaradi mojih izkušenj, ki sem jih videl in doživel na različnih koncih Evrope, tudi v svoji državi. V dokumentu, kjer govorimo o integraciji Romov v Evropi, piše, da je treba upoštevati pomembnost zaščite, eh, vključevanja Romov v um, eh, registr državljanov in piše, da je treba to, da je treba v popisih prebivalstva to zapisati, da ne do Rom za to, da lahko sodelujejo na volitvah. To je zelo pomembno vprašanje, ki je pomembno ne le za integracijo, temveč tudi za to, da romska skupnost dejansko lahko sodeluje v evropskem družbenem življenju. Hvala in še enkrat eh, čestitke. Za socialiste in demokrate, gospod Encijo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala hvala za vaše delo in za vašo osebno zauzetost za to področje, ki je tako zelo pomembno. Na prvi pogled se morda to ne zdi zelo pomembno vprašanje na evropski ravni, vendar vseeno se vsake toliko zavedamo, kako zelo pomembno je to vprašanje. Zlasti, če si to gledamo z vedika socialne vključenosti in človekovih pravic. Rad bi tudi čestitev mačarskem predsedstvu za to, ker je vzpostavila to okvirno strategijo. Čestitev bi tudi komisiji, zlasti komisarki Reding, ki je s pomočjo svojega sporočila dosegla to, da smo v okvirno strategijo vključili eno točko, ki je zelo pomembna za našo skupino, za skupino socialistov. In sicer gre za to, da mora biti strategija izvajanja s pomočjo uh, vključenosti Romov neposredno. Sicer je vsaka druga strategija zgolj nekaj teoretičnega. Še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno z vidika moje skupine in tudi mene osebno, je dejstvo, da znotraj strategije, če jo želimo izvajati v praksi, torej znotraj strategije potrebujemo vključevanje lokalne skupnosti, potrebujemo dialog, med Romi in lokalno skupnostjo, pa tudi nevladnimi organizacijami. Če nimamo tega trialoga, potem uh, strategija ne more delovati. Zakaj to pravim? Zato, ker iz izkušenj, ki jih imamo v Romuniji, kjer imamo precej veliko skupino Romov, No, pri nas se je skazalo, da vse nacionalne strategije niso bile učinkovite do sedaj. Zakaj? Zato, ker te strategije so bile oblikovane v neki pisarni na visoki ravni. No, res je, da so te strategije oblikovali zelo sposobni ljudje, vendar niso imeli praktičnih izkušenj z tega področja. In kot je dejal kolega, uh, sem tudi sam bil pod župan Bukarešte in v Bukarešti je uh, velika skupina, ki pripada romski manjšini in lokalna uprava je edina, ki lahko te eh, osebe vključi v registr državljanov. In je torej edina, ki lahko dejansko upošteva njihove zahteve. In odgovornost lokalne skupnosti je ravno to. In eh, ravno lokalna skupnost je eh, ključna za te štiri uh, zadeve, ki so najbolj pomembne za socialno vključevanje, torej zdravstvo, uh, nastanitev, šolstvo, zaposlovanje. Ti elementi so pravzaprav najbolj odvisni od lokalne uprave v Romuniji lokalna uprava in romska skupnost ne sodelujeta dovolj, nista bili vključeni v nobeno strategijo in rezultati se vidijo v praksi, saj jih ni. Še nekaj, kar je zelo pomembno in sicer ta strategija, okvirna strategija žal ne upošteva ene druge pomembne zadeve in sicer ta skupnost, romska skupnost je zelo mobilna in nihče ne more doseči, da bodo stalno živeli na enem mestu. To je njihova značilnost. Zato bi znotraj strategije morali razmišljati tudi o tem. Na evropski ravni bi potrebovali več sodelovanja recimo med Francijo, kjer, so, kjer je prišlo do težav s, tem, s to populacijo, in Romunijo. Tako da bi lahko skupaj oblikovali neko res učinkovito strategijo. Samo skupaj bomo lahko vzpostavili programe, programe za recimo izvajanje ukrepov za romsko skupnost v Franciji ali v Romuniji vendar pri tem morata sodelovati obe državi. Ta element je nekaj, kar bi lahko vključili v prihodnih nacionalnih strategijah. Še enkrat bi rad povedal, da vsaj v Romuniji, ne vem, kako je drugot, na mačarskem ali drugot, vendar vsaj v Romuniji, če bi imeli sodelovanje med lokalnim Eh, prebivalstvom, civilno družbo in, in, in, in romsko skupnost, potem bi lahko res nekaj dosegli. Hvala in gospod Mulder za liberalce. Hvala, gospod predsednik. Hvala ministru za predstavitev teh sklepov mađarskega predsedovanja na to temo. Mislim, da ima kar nekaj razlogov, zaradi katerih je lahko zadovoljen namreč ta strategija za vključevanje Romov vendar pa se bojim, da problema ne moremo rešiti v kratkem roku. Šest mesecev je premalo, celo šest let je premalo in zato potrebujemo dolgoročno strategijo in vsako leto moramo nekaj narediti v zvezi, z, v zvezi s tem. Za nas, liberalce, je pomembno, da ne razmišljamo samo o tem, kako porabiti denar, to sicer lahko pomaga, ampak predvsem o tem, kako naj se izvajajo zakoni v zadevni državi. Ne gre za vprašanje denarja, ampak za vprašanje odnosa. Tako, da bodo Romi dobili občutek, da bodo vedeli, da ne prihaja do diskriminacije, do razlikovanja, da imajo enake možnosti. In tega problema ne moremo razrešiti z evropskimi sredstvi samo, ampak je to odgovornost in naloga lokalnih organov. Tudi komisija ima razloge za ponos. Komisija. Komisija pa je zdaj izjemno ponosna, mogoče je to nekoliko preuranjeno. Tudi komisarka Redingova je to omenjala. Seveda pa moramo nadaljevati svojo pot, tako kot smo si jo zastavili. Hvala. Hvala in gospod, gospa Kele za zelene. Hvala. No, veseli me, da je komisija optimistična glede teh rezultatov. Podobno pa kot ste rekli vi, je mogoče ta optimizem nekoliko preuranjen. Problem diskriminacije Romov je res pereč že vrsto let in desetletji. Premalo je bilo deklaracij, premalo je bilo izjav denarja pa je bilo premalo, nekaj denarja, nekaj sredstev je bilo na voljo, vendar premalo. V nekaterih državah članicah vidimo, da so Romi še vedno izpostavljeni razlikovanju, prihaja do izključevanja in težko rečemo, da se je kaj bistveno spremenilo v zadnjih letih, glede na to, da je prišlo do izgona iz Francije in podobnih dogodkov. Ampak tudi to, da je to prednostna naloga mađarskega predsedovanja, predsedstva je pozitivna stvar. Predsedstvo je podalo primer, kako se lahko obravnava ta vprašanje in kako se lahko rešuje probleme. Želela pa bi si videti več prizadevan mađarske vlade, da ne bi prihajalo do tega, da se Rome pošilja na tako imenovane poletne počitnice. Na Mačarskem je prišlo do številnih dogodkov, ki sicer niso vaša skrb, ampak mislim, da bi, se, da bi si vlada morala bolje, bolj prizadevati za še več ukrepov za boj proti razlikovanju teh skupin. V sklepih sveta in tudi nasplošno, ko govorimo o vključevanju, mi in tudi svet veliko krat pozabljamo, da gre za premalo vključevanja zaradi diskriminacije ljudje ne morejo imeti normalnega življenja. O tem moramo najprej govoriti, tudi o pomankanju nastanitvenih zmogljivosti. To je vprašanje, o katerem moramo več govoriti. Ne gre samo za socialne politike, ampak tudi za boj proti diskriminaciji. Ne le v naključnih ukrepih, ampak tudi institucionalno. Upala sem, da bodo sklepi sveta bolj konkretni, bolj ambiciozni. Vemo, da ne moremo tega narediti in rešiti kar takoj, ampak je potrebnega več časa. Kakorkoli že, pa upam, kajti optimistični moramo biti, da se bodo stvari premaknile. Zdaj imamo strategijo, vseeno pa gre za prostovoljno izjavo držav članic. Ni nobenih sankcij zajetih in upamo, da bomo dobili jasno poročilo, ki ne bo samo pozitivno, ker ne bo samo rekel, ja, vse je odlično, vse je v redu, ampak bo obravnavalo tudi pomankljivosti in slabosti v državah članicah. Tako da upam, da bo to ustrezen način spremljanja situacije. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Gospa Ernst, izvolite. Excuse me, as, as I see that the scheduled time No, se opravičujem, ampak vidim, da imamo nekoliko manj časa na voljo, oziroma še bolj malo časa na voljo. Na voljo imamo čas do 9.45, tako da predlagam, da imamo najprej krok za vprašanja, potem pa še čas za odgovore ministra. Gospa Ernst, izvolite. Hvala lepa. Ja, najprej hvala ministru za to predstavitev. Vem, da je bilo v okviru predsedovanja veliko prizadevanj, veliko pobud podanih in da ste si prizadevali narediti korak naprej. V tem omejenem času pa razumemo, da ne morete narediti vsega. Upam, da ste bili odkriti glede te okvirne strategije za vključevanje Romov, vendar pa si moramo res odkrito povedati, da okvirna strategija ni dovolj, da ne more narediti vsega. Tako da moramo pozvati države članice, naj nekaj naredijo s to dobro okvirno strategijo, tudi poročilo Nevija je bilo dobro in zdaj moramo to začeti izvajati v praksi. strani Roma obstajajo velika pričakovanja. Pričakovanja, da se bo nekaj spremenilo, saj se lahko in mora nekaj spremeniti. Pritisk na države članice moramo še povečati, zato da bodo to okvirno strategijo res začeli izvajati. Mnoga leta ni bilo napredka in zdaj moramo to doseči. Upamo, da bo letno poročanje odkrito, ampak sama si ne želim samo poročila, menim pa, da moramo tukaj v parlamentu razmisliti v kontekstu teh poročil na to, kakšni nadaljni koraki se lahko še izvedejo. Verjetno lahko naredimo še kaj več, kot dosedanje okvirne strategije predvidevajo tako na evropski ravni, pa tudi na ravni držav članic. Nadaljni koraki morajo biti narejeni in preverjeni po, vsaki, po vsakem poročanju, tako da bomo lahko na evropski ravni naredili korak naprej. In še tretjič, kot je povedal gospod Encijom, vključevanje samih Romov je potrebno. Če nam ne bo uspelo vključiti Romov v reševanje njihovih problemov, tako da bodo tudi soodgovorni za reševanje teh težav, ne bomo tako uspešni. Razmisliti moramo na to, kakšne strukture je treba vzpostaviti na ravni Evropske unije in tudi na ravni držav članic v okviru katerih bodo dejansko obravnavane težave romske skupnosti. Mislim, da bi, imeli, da bi morali imeti na ravni Evropske unije neke vrste romski kongres, kjer bi preučili, kakšno je stanje v posameznih državah, kako daleč so prišle posamezne države, da ne bomo samo čakali na vsakoletno poročilo, ki bo lepo in čudovito, ampak da pritisnemo na države članice, da se nekaj naredi. In še zadnja točka, boj proti diskriminaciji. Seveda je treba nekaj narediti tudi na področju boja proti diskriminaciji. Tudi v okvirni strategiji bi morali to omenjati. V Evropskem parlamentu bi morali pripraviti skupno pobudo na tem področju in tudi v državah članicah bi morali okrepiti strategije za boj proti razlikovanju. Če bi imeli neko spodbudo, neko pobudo za boj proti diskriminaciji, bi bilo to veliko vredno. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Now, Hvala, zdaj pa gospod Bronz. Hvala za besedo. No, mislim, da tisti, ki govorijo o prednostih ukrepov za vključevanje Romov, so dobri ljudje, ampak včasih so pokroviteljski, saj lahko to celo včasih vodi k dehumanizaciji Romov. Veliko stvari moramo narediti in jih vključiti v reševanje lastnih problemov tako, da bodo tudi sami imeli občutek, da imajo moč za reševanje svojih težav. Meni je všeč hipoteza, da se ljudje rodijo čisti kot prazen list in da jih potem spremeni njihovo okolje, da jih to oblikuje. Nekateri člani romskih skupnosti imajo uspešne karierne poti. Poznam take primere tudi, pri, tudi v Britaniji, tudi v svojem okolju, kjer živim. Ampak britanski Romi mislim, da so nekoliko drugačni kot pri Romih v ostalih državah članicah. Romi v vzhodnji Evropi pa se zdi, da so nesorazmerno veliko vključeni v kazniva dejanja in da jih je nesorazmerno veliko takih, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi na eni in na drugi strani. Obenem so trgovci in žrtev, žrtve. Vse je treba ustrezno obravnavati. Hvala. Thank you, thank you then, if no...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 delo in za njihove komentarje. Seveda je, imam le nekaj časa na voljo, vendar bo se eno skušal odgovoriti. Kaj zadeva prvo vprašanje glede Španije? Prejšnji teden sem bil v Španiji, zato da bi videl, kakšne izkušnje ima Španija na voljo in številni sogovorci so ravno to omenjali, kako pomembna je družbenost, participacija. In to je res, ljudje morajo biti vključeni v uh, registre državljanov. Govorili smo o mobilnosti Romov, ki recimo potujejo iz Romunije drugam in tega jim seveda ne moremo omejevati. Moramo pa poskrbeti za seveda tehnične podrobnosti, tako da uh, Eh, Romi, ki niso nikamor upisani, da nekako se ve, da so tam in vseeno lahko dobijo pomoč in so lahko vključeni v uh, pridobivanje pomoči. Govorili ste o sodelovanju med neradnimi organizacijami, Romi in lokalno skupnostjo. To je zelo pomembno. Na mačarskem izvajamo študijo, s katero bi ugotovili, kako Romi sodelujejo in ugotovili smo, da imajo Romi največ zaupanja v eh, lokalno skupnost, recimo zaupajo učiteljem, zdravnikom, lokalnim županom. Torej imajo veliko več zaupanja v družbo na lokalni ravni kot na nacionalni ravni. Situacija glede Romov je seveda v vsaki državi drugačna vendar na mačarskem so popolnoma uh, ustaljeni, že dve, tri generacije Romov ni več nomadske. Seveda pa so razlike v drugih državah, v Franciji, Romuniji ni tako. Ime največje eh, romske organizacije na mačarskem je Lungodrom, dolga pot. Torej, vedno eh, moramo še kaj narediti. Sedaj smo naredili prvi korak, treba narediti še drugi, tretji korak. Morda smo mi naredili prvega in drugega. No, če govorimo o vključevanju Romov, to je menjalo več govornikov in seveda pomembno je, da če sledimo ukrepe, se moramo seveda izogniti temu, da bi bili pokroviteljski imamo poseben sistem reprezentacije na mačarskem. Če je nekdo upisan eh, dva tedna pred volitvami v registr prebivalstva in pride do volitev, potem lahko že glasuje. Imamo 3000 občin na mačarskem in oziroma v 3000 občinah imamo predstavnike Romov in Romi so za nas pravzaprav neke vrste partneri, ko želimo uh, izvajati svoje strategije, ki so povezane z Romi. Mačarski premijer je nedavno podpisal sporazum z, z vodjo romske eh, samouprave in to je pravzaprav neke vrste temelj za eh, delovanje našega sodelovanja. Torej, to je naša zaveza in delamo torej tisto, kar se nam zdi kredibilno. Imamo določbe, v katerih piše, da bomo v prihodnjih štirih letih ustvarili 100 tisoč delovnih mest za Rome, skušali bomo zmanjšati število osipnikov, želimo si 150 tisoč Romov, ki bo dobilo dostop do nastanitve. Skratka, da imamo določene zaveze in potem bomo videli, ali je mađarska vlada dejansko uspela te cilje doseči ali ne. Torej, s tem želimo povečati svojo kredibilnost. Če pa se seveda zadeve ne izvajajo prav na lokalni ravni, je povsem vseeno, koliko nacionalnih strategij imamo če naj se odzovem na to, kar je povedala gospa Keller. Vprašali ste uh, nekaj v zvezi z antidiskriminacijo, kako se ta izpostavlja. Seveda, civilna družba se je odzvala na sporočilo komisije in če si ogledate sklepe, boste videli, da smo si, da smo si prizadevali izboljšati situacijo na mačarskem v sklepih sveta je pisalo, da svet poziva komisijo naj bolj uh, strogo uh, nadzira določbe glede boja proti diskriminaciji, saj je to dejansko učinkovito urodje za boj proti diskriminaciji na osnovi nacionalnega porekla. Mislim, da je to predpogoj, če se želimo pogovarjati o, o, o vprašanju izobraževanja, zdravstva, nastanitve, šolstva. Vse te zadeve so med sabo soodvisne, eno ne more obstajati brez drugega. Vse moram preučevati zdravstvo, zaposlovanje in druge vidike. To niso vidiki, ki se, ki stekmujejo med sabo, ne, glede tega moramo sodelovati. No, sicer ni moja naloga, da govorim o internih dogodkih na Mačarskem, vendar omenjali ste neonacistične eh, pohode in da dejansko se soočamo s to težavo, ki prizadeva pravzaprav celo Evropo, saj ljudje živijo v revščini, v težkih socialnih pogojih in nekateri drugi potem to skušajo izkoristiti. in s tem pride do takšnih zelo nezaželjenih stvari, kateri sprejeti so bili sprejeti, kateri ukrepi so bili sprejeti. Marca so se začele te provokacije v nekem mađarskem kraju in 2. maja je mađarski parlament sprejel eh, nov zakonodajni akt, ki obsoja ljudi, ki izvajajo nasilje in nosijo uniformo. Mi želimo preprečiti, da bi nekdo nosil uniformo in zbujal strah pri etničnih skupnostih. Sam sem bil predsednik odbora za človekove pravice na Mačarskem in lahko povem, da je pravzaprav je to največ, kar lahko naredimo, ne da bi omejili svobode, ki so zajamčeni v EU, na mačarskem. Obstaja težava s tem, kako delujejo sodišča. Imamo zakone, vendar se ti ne izvajajo vedno na najbolj primeren način. Naj vam povem, da je prišlo do pridržanj, do aretacij strani policije, vendar sodišča teh aretacij niso uh, uh potrdila in so pravzaprav izpustila te ljudi, ki so bili odgovorni za provokacije, zaradi katerih je policija tudi priprla. No, notranji minister je dvakrat obiskal regijo, v kateri je prišlo do, tež do težav in na ta način je pravzaprav želel pokazati Romom, da jim lahko nudi zaščito pravzaprav letni nadzor je zelo pomemben, če je nadzor uh, uspešen in imamo uspešno strategijo, potem smo lahko uspešni. Ne gre le za to, da smo kritični, temveč za to, da imamo na voljo neke instrumente, neke mehanizme, s katerimi lahko nekaj storimo tako da dejansko lahko finančna sredstva, ki daje na voljo EU, učinkovito porabimo. Mislim, da je ta strategija dobra pobuda. Če govorimo o neki platformi za Rome, bi to morala biti eh, neka zadeva, ki bi morala imeti evropsko razsežnost. Na, v Budimpešti smo imeli aprila sestanek platforme, imeli smo več kot 4000 udeležencev iz cele EU in mislim, da bi morali s tem nadaljevati, morali bi imeti uh, enkrat, dvakrat na leto Evropski forum, kjer bi se pogovarjali o romskih vprašanjih. Gospod Brons, vi ste govorili o nevarnosti pokroviteljskega odnosa do Romov. Govorili ste o tem, da morajo biti Romi predstavniki uh, v družbi. Glede tega je potekala razprava v svetu in sicer vprašanje, koliko bi morali preučevati vprašanje kaznjivih dejanj skupaj z drugimi ukrepi. In mislim, da smo uspeli ta vidik vključiti v strategijo in s tem zadevo torej pravzaprav obravnavamo neki širši evropski ravni, saj lahko vključimo tudi organe pregona, s tem želimo preprečiti trgovino z ljudmi, prostitucijo in tako naprej. Dejali ste, da določene skupine so bolj vključene pri um, ehm, kaznevi dejanjih, vendar, če gledamo žrtve kaznevi dejanj, naj povem, da so Romi um, pogosto žrtev prostitucije in trgovine z ljudmi, to pa zato, ker so najbolj ranljiv segment družbe in zato jih moramo zaščititi in to moramo narediti skupaj na evropski ravni. Če sem morda kaj spustil, se opravičujem. Eh, hvala za vaše delo. Seveda je za vlado neke države težko kako obravnavati neko tako specifično vprašanje, vendar to je vprašanje, ki mi je zelo blizu, zelo pomembno in mislim, da se moramo ga lotiti. Vedno vsakega obravnavam kot zaveznika, če pokaže neko zavezanost za našo strategijo za vključevanje Romov. To je pomembno vprašanje, to treba vedno znova ponavljati in uh, Pozivam vas, da nam pomagate, ne le sedaj, temveč tudi tekom polskega predsedstva. Torej, da se te teme ne bo pozabilo, temveč da se bo vedno znova obravnavala na evropski ravni, na evropski politični sceni. Situacija glede Romov je nekaj, kar je zelo pomembno in naša evropska kredibilnost je odvisna od tega moramo tudi razmišljati o svoji politični vredostojnosti, ki bo postala pod vprašaj, če ne bomo sprejemali ukrepov. In situacijo moramo izboljšati in ne poslabšati. V odločeni del Evrope pa se je situacija ljudem celo poslabšala. Hvala. Hvala. Hvala, gospod minister. Hvala za vašo iskreno željo po sodelovanju. Hvala za sodelovanje znotraj odbora Libe in parlamenta. Torej, sodelovali smo tekom mađarskega predsedstva. Gotovo ste začutili pozitivno vzdušje glede te dimenzije vašega dela, glede tega, kar ste poudarjali tekom svojega, svoje predstavitve podali ste pomembnost socialnega vključevanja, integracije romske skupnosti v celotni EU in zlasti v državah, kjer je ta manjšina uh, zelo zastopana, tako da se vam zahvaljujem. Včeraj smo ministru Pintru in Navracicu prav tako zaželeli veliko uspeha in tudi vam želimo veliko uspeha v zadnjem delu mađarskega predsedovanja, za zaključek predsedovanja in seveda za nadaljevanje dela, ki bo potekalo pod polskim predsedstvom v naslednjem triju. Torej želimo si, da bi uh, še naprej tako dinamično pravili svoje delo. Hvala. Now. Sedaj pa gremo naprej na točko 20 našega dnevnega reda. Pogoj za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v primeru napotitev znotraj posameznih skupin podjetij. Imamo dosje, ki ga obravnava tudi odbor za delo v odločenih vidikih, pa tudi naš odbor ga obravnava, um, poročevalci gospod Jakolino in obravnavali bomo njegov osnutek poročila in se odločili glede roka za vlaganje amadmajev. To vprašanje premestite znotraj skupin podjetij se je obravnavalo na hearingu, ki smo ga organizirali aprila. In imeli bomo tudi priložnost slišati mnenje komisije um, mađarskega predsedstva. Znaj pa tudi kolega Jakonsari, kolegice Jakonsari iz odbora za zaposlovanje. Najprej pa gospod Jakolino, izvolite. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro je, da ste nas še enkrat spomnili na to, da smo nedavno organizirali tudi javno predstavitev na to temo. Sekretarjat je organiziral to javno predstavitev. Razprava je bila zelo aktivna, sodelovali smo tako z delodajalci, delavci tudi skupinami, ki se borijo za pravice delavcev. Mislim, da bodo razprave, ki smo jih takrat vodili, koristne tudi pri današnji obravnavi te teme. To, o čemer danes govorimo, je pravzaprav del širšega svežnja, ki ga je komisija preko komisarke Malmstrom pripravila na temo migracijskih tokov, ki se pojavljajo na trgu dela na objektiven način smo skušali oblikovati smernice, ki bi potem dopolnile ta obsežen svežen, naprimer smernice s področja modre karte. Govorili bomo tudi o drugih temah, ki so povezane predvsem s sezonskim delavci. Pomembno je, da se zavedamo vsega, kar se dogaja na področju sredozemlja. Ukvarjati se moramo z vprašanjem sprejema, integracije, to potem povezati tudi z zahtevami, ki se pojavljajo na trgu dela. Nobenega dvoma ni, da je to vprašanje politično zelo pomembno. Skupaj s kolegico Kensari sva se sama in s poročevalci v Senci pogovarjali o tej temi, tudi sekretarjat nam je bil veliko pomoč. Štokholmski program je tisti, ki od nas zahteva da se vključimo v to delo. Komisija je pripravila tudi dokument na to temo, v katerem najdemo pomembne smernice. Zagotovo bomo tudi ta dokument upoštevali. Potem je tu še člen 50. Skupaj z predsedstvom in seveda skupaj z našim predsednikom smo skušali doseči tudi dogovor glede tretjega člena, ki se nanaša na opredelitve delavcev, kateri je namenjen ta dokument, naprimer to so strokovnjaki, direktori in tako naprej. Tudi sam sem pripravil nekaj predlogov sprememb, ki naj bi prispevali k večji jasnosti in brljivosti tega dokumenta, ki politično gledano postaja vse bolj pomemben. Prinaša tudi dodano vrednost pri organizacijski strukturi vsakega posameznega podjetja, ki lahko veliko bolj učinkovito izkoriščajo človeške vire, ki jih imajo na voljo. Izpostavili smo tudi določene strogo začrtane mehanizme, ki nam bodo pomagali pri razumevanju posameznih opredelitev, kdo je to menedžer, kdo je to diplomant, kdo je strokovnjak in tako naprej. V tem besedilu smo se zauzeli tudi za to, da bi se postopek poenostavil. Zdelo se nam je, da je ta tema po eni strani vedno bolj pomembna. Pomembno je tudi zaupanje med državami članicami. Zato ne bi na noben način smeli postaviti pod vprašaj te vrednote, zlasti ne v dokumentu, ki se nanaša na sodelovanje in vzajemno zaupanje med državami članicami. Pomembne so tudi napotitve znotraj posameznih skupin podjetij. Ta podjetja imajo svoje sedeže tudi v tretjih državah. Menedžer je po našem mnenju nekdo, ki bi moral biti opredeljen skladno z objektivnimi in merljivimi kriteriji. Pomembno je tudi, da natanko opredelimo, katere kategorije delavcev so ciljna skupina določb iz tega dokumenta. Rekli smo, da moramo dati prednost delavcem iz skupnosti. Poskrbeti moramo tudi za to, da bodo družinski člani delavca, ki prihaja iz tretje države, imeli možnost priti z njim. V predlogu spremembe smo zapisali tudi, da bomo morali upoštevati tudi določene roke, ko gre za predhodne zaposlitve. Nek delavec bo moral v enem podjetju opravljati delo najmanj šest mesecev, preden ga bodo lahko napotili v drugo podjetje znotraj iste skupine. Govorili smo tudi o dovoljenju za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje je tisti edini dokument, ki ga potrebujemo za to, da bi se seznanili s posameznim delavcem, kar zadeva posamezna, posamezne skupine podjetij. O tem bomo morali še nekoliko govoriti. 16. člen je še posebej pomemben. Predvsej poglobljeno so o tem razpravljali tudi v svetu, ampak v tem trenutku še nismo uspeli zagotoviti zadostne podpore niti strani poročevalca. Namreč danes bomo razpravljali tudi o predlogih sprememb ta razprava zna biti koristna. Vabim pa vas, da vložite še dodatne predloge sprememb. Kadarkoli gre za napotitev, gre za začasno napotitev visoko kvalificiranih delavcev. Delavci ne bi smeli biti napoteni za več kot triletno obdobje. Posebej pomembno pa se nam zdi to, da se poenostavijo postopki. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih na to temo in te predloge sprememb, ki so se nanašali na poenostavitev postopkov in na skrajšanje rokov za posamezne postopke, sem tudi sprejel. V tej prvi fazi smo torej združili posamezna stališča. Najlepša hvala tudi vsem kolegom, ki so prispevali k temu delu. Hvala kolegici Akonsari, hvala vsem pročevalcem v senci, hvala vsem tistim, ki ste prispevali s predlogi sprememb. Mislim, da je ta dokument sedaj dober, berljiv, da ga bo enostavno izvajati. Upam, da bo tudi svet k malu začel ponovno obravnavati to temo. Kolikor vem, so začeli v svetu razpravljati tudi o mobilnosti, verjetno se bodo razprave v prihodnih tednih še omejile na to temo. S tem bi sam zaključil Zanima me seveda tudi, kakšno je mnenje sveta in komisije. Gotovo bom kasneje še dobil besedo, zato da se odzovem na vse to, kar bom slišal danes med razpravo. Zaključil pa bi s tem, da je ta tema tesno povezana tudi z drugimi temami, predvsem z vprašanjem sezonskih delavcev zagotovo pa je manj kompleksna kot tista. Bistvo vsega pa je, da zagotovimo visoko kvalificirane delavce v posameznem podjetju, kjer takšnih delavcev primankuje. S tem bomo tudi olajšali prehod posameznih delavcev in prebivalcev iz podjetij znotraj Evropske unije. Zaenkrat sem zaključil, gospod predsednik. Hvala. Sedaj predlagam, da slišimo komisijo in predsedstvo. Na to pa se pogovorimo, oziroma na to pa še prisluhnemo eh, poročevalki za odbor za zaposlovanje. Morda najprej gospa Šmit, izvolite. Much, Hvala. Hvala. Evropskem parlamentu, da ste organizirali hearing, ki je bil zelo eh, zanimiv tudi za naše delo na, za oba osnutka zakonodajnih aktov in hvala tudi gospodu Jakolinu za njegovo poročilo. To bo gotovo pomenilo tudi napredek v sodelovanju z svetom. Tu gre za velik, svežen uh, migracijske politike in upamo, da bomo hitro sprejeli ta predlog, pa tudi predlog za sezonske delavce. Predlog glede premeščenih delavcev ima seveda svojo specifično vlogo v okviru strategije EU 2020, saj upamo, da bomo s tem povečali konkurenčnost in da bomo razvili družbo, ki temelji na znanju in inovacijah. Kot vidim iz poročila, ta, to poročilo podpira v veliki meri glavne uh, vidike našega predloga. Sveda, določene stvari skušate izboljšati in s tem bomo dejansko bolje zapisali določene zadeve. Določeni predlogi bodo dejansko lahko izboljšali privlačno scheme, drugi pa bodo olajšali boj proti možnim zlorabam torej določeni deli dejansko izboljšajo besedilo. Seveda, IKT-ji se ne bodo zavedno uh, naselili v EU z razliko od imetnikov modre karte in to je tudi bilo omenjeno, kar se mi zdi pomembna razlika. Glavna stvar, o kateri smo tudi pogovarjali v prihodnih tednih in mestih, je seveda vprašanje definicij. Seveda se strinjamo s tem, da je to glavni del predloga, kateremu se moramo. Uh, nam, torej posvetiti pozornost, da ne bo prišlo do kašnih nesporozumov. Komisija je skušala imeti čim jasnejše definicije na osnovi že obstoječi definiciji. Jasno je, da IKT niso katerikoli delavci mednarodnih podjetij, gre za visoko usposobljene osebe, torej neko ključno osebje, ki je še posebej pomembno za vprašanje znanja in usposobljenosti. Ko smo predstavili svoj predlog, smo v delu, ki govori o mm, definicijah, želeli ne biti preveč restriktivnih, kajti pa smo želeli imeti jasne definicije in želeli smo uporabiti eh, definicije, koliko je bilo mogoče, eh, ki že obstajajo. Potem smo slišali še druga vprašanja, vprašanje o mobilnosti znotraj EU. To je tudi pomemben vidik te direktive, to je nekaj novega. Imeli smo že druge scheme, prej recimo modro karto in tako naprej, vendar tu gremo dlje in uh, o tem se bomo morali še pogovarjati, zdaj bomo morali še razjasniti glede 12 mesecev, eh, torej to naj bi bilo obdobje, ko je bil nekdo eh, že zaposlen v podjetju. Je. V zaposlenem podjetju to je bilo namenjeno temu, da bi se izognili zlorabam. No, seveda o tem se bomo še pogovarjali. Eh, zaenkrat toliko z moje strani, seveda pa bom z veseljem odgovorila na vaše vprašanja. Hvala. Sedaj pa gospod Madasi v imenu predsedstva.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 k širši razpravi o tem osnotku direktive. Še posebej bi se rada zahvalila gospodu Jakolinu, ki je pripravil to poročilo. Upam, da boste s tem poročilom lahko prispevali k temu, da svet in parlament čim hitreje dosežeta sporazum. Predsedstvo meni, da je to poročilo zelo pomembno za zakonito preseljevanje, za napotitve znotraj posameznih skupin podjetij, pomembno je tudi za samo evropsko gospodarstvo. Na kratko bi vam rada predstavila aktualno stanje, kako potekajo pogovori med svetom in komisijo. Naj na hitro izpostavim točke, ki so omenjene že v poročilu. Poročevalec je Kolino je prav povedal, ko je rekel, da smo se v svetu času mađarskega predsedovanja pogovarjali o tej temi. Delovna skupina sveta je zasedala šestkrat v tej polovici leta in na teh šestih sestankih smo se pogovarjali o osnutku direktive. To jasno kaže, da je ta tematika zelo pomembna za vse države članice, zato je še toliko bolj pomembno, da čim hitreje pripravimo direktivo. Pri pripravi tega dokumenta pa bodo seveda sodelovali vse tri institucije. Poročevalec je omenil tudi mobilnost. V času mačarskega predsedovanja smo pogosto obravnavali tudi vprašanje mobilnosti, to je bilo celo temeljno vprašanje Izpostavili smo predvsem en problem, namreč predlog komisije ni veliko omenjal to vrstnega sodelovanja med državami članicami, ko gre za mobilnost, zato bomo morali vzpostaviti učinkovit postopek tudi za področje mobilnosti. Podrobnosti še niso bile opredeljene, zato smo v delovni skupini sveta menili, da prvotni predlog komisije ni ravno najboljši in ga bo težko resničiti. Prav zaradi tega smo mi skušali sprejeti nov predlog tudi za mobilnost in sicer drugačen predlog od tistega, ki ga je pripravila Evropska komisija. Oblikovali smo novo schemo za mobilnost, je pa treba razlikovati med kratkoročno in dolgoročno mobilnostjo. Pri pripravi posameznih standardov, ki jih je treba izpolniti za kratkoročno mobilnost, smo uporabili direktivo o raziskovalcih, pri dolgoročni mobilnosti pa nam je kot osnova za delo služila direktiva. oče. visoko kvalificiranih delavcev. Upam, da bosta svet in parlament uspela zbližati svoja stališča glede tega vprašanja. Potem pa še samo področje uporabe te direktive. V svetu smo prišli do zaključka, da bomo morali najprej zelo natanko opredeliti napotitve znotraj posameznih skupin podjetij, predvsem, ko gre za izmenjavo strokovnjakov. Strinjam se z gospodom Jakolinom, ki pravi, da bomo morali bolj natanko določiti tudi posamezne opredelitve zato da bodo vsi ti koncepti jasni, da jih bo enostavno uresničevati tudi v praksi. Predlogi sprememb ne bi smeli privesti do preveč širokega tolmačenja posameznih opredelitev. Potem so tu še stažisti oziroma pripravniki, ki opravljajo prakso v podjetjih ko gre za število pripravnikov, naj povem, da so države članice pristojne za opredelitev tega, koliko mora biti pripravnikov. Nismo mi tisti, ki bi lahko določili obvezno kvoto. Gospod Jakolino je izpostavil tudi vprašanje sprejema. strinjamo se s tem, da napoteni delavec ne bi smel ostati v drugem podjetju predolgo. Strinjamo se tudi s tem, da se lahko v drugo podjetje napoti samo delavca, ki je v prvem podjetju zaposlen najmanj šest mesecev. Mi smo se strinjali s tem, da se ta rok skrajša z 12 na 6 mesecev. V tem predlogu najdemo tudi jasne standarde v zvezi s tem, na kakšen način naj potekajo napotitve, lahko se spremenijo določene stvari, zato se mi zdi res pomembno, da se države članice dogovorijo v zvezi s to problematiko. Kar zadeva potem zavrnitev ali pa nepodaljšanje napotitve, naj povdarim, da morajo biti postopki zelo jasno opredeljeni. Uh, zato da bi se izognili morebitnim zlorabam v prihodnje. Mislim, da bi morali poenostaviti tudi posamezne določbe, ki se nanašajo na postopke. Zato se mi zdi res pomembno, da v tej direktivi na kratek način, morda v obliki enega odstavka, omenimo tudi ta postopek. zato da bo postopek poenostavljen, kajti s tem bomo lajšali delo tako državam članicam kot tudi podjetjem. Tako da se ta predlog pravzaprav ne nanaša izključno na delavce, temveč tudi na njihove družinske člane. Potem, koliko časa naj traja postopek? Še par besed o tem, zelo na kratko. Zelo pomembno je, da upoštevamo tudi dejstvo, da pri napotitvah znotraj podjetij moramo najprej skrbno preučiti ne samo to, kakšno je stanje, v katerem se nahaja delavec iz tretje države, preveriti moramo tudi, kakšna je struktura podjetja, iz katerega prihaja delavec. Vse to mora biti opravljeno v roku 30 dni. V svetu smo dosegli podoben dogovor, kot, ga, dos, kot ste ga dosegli vi v parlamentu. Gre za dokument, ki je pomemben ne samo za sam sprejem, temveč tudi zato, ker omenja, katere informacije je treba zagotoviti delavcem. Se opravičujem, ker sem bila tako dolga, ampak res še enkrat najlepša hvala gospodu Jakolinu za dobro sodelovanje. Upam, da bo ta dokument služil kot podlaga za nadaljne delo v svetu tudi v času polskega predsedovanja. Seveda pa si želim, da bi to poglobljeno sodelovanje ostalo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jakonsari iz odbora za zaposlovanje, ki je prav tako sodelovala pri tem dosegu in bo dobila besedo skladno s 50. členom poslovnika. Ja Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Jakolinu za zelo dobro sodelovanje. Večkrat smo že slišali da je to del širšega svežnja, ki se nanaša na priseljevanje. Nekateri pravijo, da je ta dosje preveč obsežen. Strinjam se s tem, da obstajajo določene težave, ampak vseeno. Komisija je do tega vprašanja zauzela sektorski pristop. Obravnavali so migracije posameznih skupin. Zauzeli so drugačen pristop do teh posameznih skupin migrantov in odvisno od tega, kateri skupini pripadaš, imaš tudi posamezne pravice. Mi si želimo, da bi za vse delavce veljali enaki pogoji, da bi bili enako obravnavani in da bi imeli enake pravice. Zato res ne razumem, kako lahko poenostavimo zakonodajo, če bo potem na samem delovnem mestu lahko prišlo do situacije, ko bodo delavci prihajali iz različnih koncev sveta. Imeli bomo delavce, ki so prišli na podlagi modre karte, potem so tu delavci, ki bodo prišli v okviru sporazuma GAC, potem so naprimer še napoteni delavci potem imamo še raziskovalce in pa napotene delavce znotraj posameznih skupin podjetij. Skratka, obstaja cel niz različnih tipov delavcev. Stvari smo si želeli poenostaviti, ampak na ravni posameznih delovnih mest pa so se stvari precej zapletle. Naj povem, da je to zelo pomemben korak k zagotavljanju večje in boljše mobilnosti. Poskrbeti moramo za to, da bodo v Evropsko unijo prišli visoko kvalificirani delavci, kajti njihovo znanje je tisto, ki ga potrebujemo. Večja kot je delovna mobilnost, večjo rast in konkurenčnost lahko zagotovimo v Evropi. Vse takšno je moje mnenje in to se mi zdi tudi ključnega pomena. Gospod Jakolino je prej povedal, da bi morali biti bolj natančni pri opredelitvah v tej direktivi. Nekaj vprašanj še vedno ostaja nerešenih. Eno od ključnih vprašanj pa se povezuje s tem, ali ta direktiva morda ne bo spostavila dveh ločenih postopkov, ki bo dopotekali različno hitro. V direktivi bi morali zauzeti enoten pristop. Verjetno pa je prišlo tudi do manjšega nesporazuma. Namreč nekateri na ta dokument gledajo kot na direktivo za področje migracij. Tisto, kar si mi želimo doseči, pa je poenostavitev situacije na trgu dela. Ali bo to imelo velik ali majhen vpliv, ne vem, težko rečem, v vsakem primeru pa bodo zagotovo občutene določene posledice. Zato se mi zdi, da bi morali bolj podrobno obravnavati tudi pravno podlago. Pravna podlaga bi morala biti člen 153a, b in g, torej delovni pogoji, zdravje, varnost pri delu in seveda druga relevantna vprašanja za delavce, ki prihajajo iz tretjih držav. O opredelitvah smo že govorili, kar se mi zdi popolnoma upravičeno. med pogajanji smo tudi prišli do zaključka, da dejansko potrebujemo bolj natančne opredelitve, kaj imamo v mislih, ko govorimo o direktorju, o menedžerju, o strokovnjaku. Ena od opredelitev se nanaša tudi na splošno znanje. Mislim, da bi ta opredelitev lahko prinesla veliko zmedo, zato ker je dokaj nejasna. Uh, Organizirali smo, kot rečeno, tudi javno predstavitev, na kateri se je oglasil nemški direktor, ki je rekel, da je že opredelitev, naprimer, slikarja zelo problematična, zato ker bi lahko sodila v kategorijo strokovnjaka oziroma specialista. Zato se mi zdi, da bi morali opredelitve res še enkrat nekoliko bolj podrobno obravnavati. stvari želimo poenostaviti. Če to želimo doseči, potem bomo morali razmisliti o različnih opredelitvah, ki že obstajajo za posamezne strokovnjake. V okviru modre karte in direktive o modri karti že imamo na voljo opredelitev strokovnjaka. Je pa res, da je namen te direktive drugačen, čeprav se nanaša na isto ciljno skupino. Tisto, kar mi želimo pritegniti v Evropo, so visoko kvalificirani delavci. Zato bi bilo smiselno porabiti enako opredelitev, kot je navedena v direktivi o modri karti. To sem sicer že prej omenila, ampak zadeva se je spostavila tudi na javni predstavitvi. Obstajajo določeni pomisleki, v zvezi s tem, ali bi direktivo o napotenih delavcih tudi lahko uporabili v tem kontekstu. Sama sem bila ministrica za delo v času, ko se je pripravljala ta direktiva, tako da sem ena izmed mater te direktive. Vem, da ima direktiva mnoge pomankljivosti. Komisija je sicer obljubila, da bo zapolnila vse te vrzeli ko bo začela s procesom preoblikovanja direktive. Zato se mi zdi, da direktiva za napotitev delavcev ne bi bila primerna podlaga za nadaljne delo v tem kontekstu. Tam piše, da države članice lahko sprejmejo drugačna pravila delovanja za napotene delavce znotraj posameznih podjetij. ti delavci bi tudi morali biti deležni enake obravnave kot napoteni delavci. Kakšno pa je mnenje sodišča v zvezi s tem? Zakaj se daj to izpostavljam? Zato, ker je direktiva o modri karti postala ne samo de minimus instrument, ampak de maximus instrument, kar je privedlo do določenih težav. V kontekstu tega zakonodajnega akta pa vidimo, da bodo lahko delavci iz tretjih držav, ki bodo napoteni, uh, imeli možnost delati v Evropski uniji za obdobje največ treh let. Morda bi lahko za njih uporabili enako zakonodajo, kot jo uporabljamo za lokalne delavce. Veliko težav smo imeli pri uresničevanju direktive o napotenih delavcih. če bi sedaj začeli izvajati to direktivo, bi stvari samo še dodatno zapletli, namesto da bi jih poenostavili. Zato v našem odboru odločno zagovarjamo načelo, da bi morali delavci biti obravnavani na enak način. Enakopravna obravnava je tisto, kar bi morali zagotoviti za vse delavce. Pomembni so seveda tudi delovni pogoji, vendar pri delovnih pogojih moramo uporabljati sisteme, ki obstajajo v državah članicah. Še par kritičnih pripomb. Naj še enkrat povem, da se mi zdi ta direktiva sicer zelo pomembna. Verjamem tudi, da bo plodno sodelovanje z gospodom Jakolinom in ostalimi pročevalci v senci obrodilo dodatne sadove. Odbor za zaposlovanje in odbor Libe sta izvrstno sodelovala pri tem vprašanju, zato upam, da se bomo lahko kasneje osredotočili tudi na šibke točke, na pomankljivosti, jih odpravili in na koncu dosegli kompromis. Poskrbeti moramo za to, da bomo na koncu dosegli svoj cilj. Multinacionalke so tiste, ki bi morali imeti možnost pridobiti delavce, imeti bi morali možnost, da napotijo delavce v drugo podjetje znotraj skupine, ne da bi pri tem bile dolžne zmanjšati pomen teh delavcev na status lokalnih delavcev. Hvala. Samo še gospod Bronze je prosil za besedo. Ne, še gospod Mulder. Najprej gospod Mulder, potem gospa Ernst, potem gospod Brons. Najprej gospod Mulder. Uh, Hvala, gospod predsednik. Skupina Alde pozdravlja predloge komisije. Nam se zdi da je to še en korak v smeri vzpostavitve skupnega trga tudi za to področje. Mislim, da počasi razvijamo tudi skupno politiko na področju priseljevanja in sicer v celotni Evropski uniji. Hvala lepa tudi gospodu Jakolinu, ki se je resnično potrudil za to, da bi prišli do skupnega stališča. Večkrat smo se pogovarjali o tem, organizirali smo tudi javno predstavitev, kar je zvrstno. Glede samega predloga pa naj povem, da se lahko z njim večinoma strinjamo. Tudi v naši politični skupini se pojavljajo določeni pomiseki glede tega, kdo so to stažisti. Če v neki državi zaposlujejo 25 odstotkov diplomantov, potem se nam zdi, da ne bi smeli vabiti stažistov ali mladih diplomantov iz tretjih držav, če še svojim diplomantom ne moremo zagotoviti dela. Tako da je predlog gospoda Jakolina v zvezi s tem spremljiv. Tudi glede ostalih predlogov, ki se nanašajo naprimer na družinske člane, bi morali biti bolj kritični, bolj strogi. Če bomo nekomu izdali dovoljenje za delo v Evropi, potem bi morali istočasno razmisliti tudi o tem, ali bodo lahko s tem delavcem v Evropo prišli tudi drugi družinski člani. Pogovarjali smo se tudi o tem, katero obdobje je najbolj primerno. Komisija je predlagala 12-mesečno obdobje predhodne zaposlitve, preden nekdo pride v Evropo. Gospod Jakulino predlaga 6-mesečno obdobje. Uh, predhodne zaposlitve. Morda bi komisija lahko še enkrat povedala, zakaj se ji zdi 12-mesečno obdobje bolj primemno, pomem, primerno. Sicer se lahko še pogovarjamo o tem, ampak resnično me zanima, kako je komisija prišla do 12-mesečnega obdobja. Glede posameznih kategorij pa se mi zdi, da je predstavnica odbora za zaposlovanje že stvari natančno opredelila. Mislim, da opredelitev nikoli ne bomo morali do potankosti določiti. Gospod Jakolino se je res izjemno potrudil. Sedaj je čas, da stvari preizkusimo v praksi. Gospod Jakolino je omenjal tudi določene pogoje glede plačila delavcev, ki so napoteni v Evropo po mojem mnenju so podjetja tista, ki bi morala o tem odločati. Težko bo katerakoli vlada odločala o tem, koliko naj bo plačan delavec, ki ga neko podjetje napoti v Evropo. O tem bi se morala pogajati delavec in zadevno podjetje. Ali bo plača ista plači, ki jo prejemajo delavci v Evropi, pa je odvisna od tega, na katerem področju dela posamezno podjetje, kako je strukturirano in tako naprej. Hvala. Še gospa Ernst, izvolite. Ja, hvala. Najprej poročevalcu. Mislim, mislila sem, da bomo tudi v krogu uh, s poročevalci v senci lahko govorili še o drugih podrobnostih, ampak moram reči, da se mi zdi pomembno, da najprej še enkrat razmislimo, kaj bomo vsi skupaj zdaj naredili. Na delovnem trgu mislim, da prihaja do segmentiranja različnih kategorij ali razredov delojemalcev z različnih področji, z različnimi pravnimi možnostmi in pravicami pri delu, ki ga izvajajo. kar pomeni, da oblikujemo ogromno mrežo pravnih možnosti, pravnih struktur in to je velik problem. Ne samo v državah članicah in njihovih podjetjih, ampak tudi pri delodajalcih oziroma delojemalcih, ko se odločajo za zaposlitev. Prešati se moramo, kakšno pravno ureditev potrebujemo. Sa, tudi sama ne vem, Točno. Kako naj bi uredili te stvari. Ampak to sem želela izpostaviti tudi v okviru poročevalcev senci. Drugo pa je vprašanje opredelitev. Predstavitev je pokazala, kako močen pliv imajo lahko ti predlogi direktiv. Meni sploh ni jasno, kakšna je strokovna moč teh direktiv in ne vem, kakšno je znanje, ki je na voljo v zvezi s tem. Tu je precej nejasno. Kaj mislimo s specialisti, s strokovnjaki? To je precej nejasno zapisano v poročilu. Seveda lahko to izrazimo in opredelimo na različne načine. Mora pa biti pravno jasno. Tudi izraz company oziroma družba ni najbolj jasen. In potem je tu še vprašanje enakega obravnavanja. delavcev iz tretjih držav in lokalnih delavcev. Kako bomo zagotovili to enako obravnavanje? In zanima me tudi, kakšne pravne in socialne pravice bodo imeli ti delavci in njihovi družinski člani. To je že zabeleženo v poročilu in mislim, da moramo to še nadalje obravnavati. Tako da imam mešane občutke pri tem poročilu. Hvala lepa, zdaj pa gospod Bronc. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Napotitve znotraj posameznih skupin podjetij kažejo na to, zakaj gre v podjetjih. Gre za to, da se zapolnijo poslovne potrebe multinacionalk. Sama formulacija je zanimiva. Danes smo govorili o potrebah delovn, trga dela. ampak tukaj zdaj skrbimo za trg in ne toliko za ljudi, za razliko od časa suženstva, zdaj ne uvažamo ljudi, ampak skrbimo za trg. Gospodarstvo mora skrbeti tudi za potrebe ljudi, ne samo za potrebe korporacij. Ljudje ki si jih želimo privabiti v okviru napotitve znotraj posameznih skupin podjetij, so strokovnjaki, izobraženi ljudje in tretje, tretje države običajno pomenijo države iz nerazvitega sveta, iz Afrike. In tako imenovani headhunteri, lovci na glave, delujejo tudi v teh območjih. Tudi predsednik Malja je nagovoril ta parlament in omenil je o velikem odstotku malijskih izobražencev, ki so zaposleni v razvoj razvitih državah. Vendar pa je upanje v teh državah na razvoj temeljilo in še vedno temelji na teh izobražencih, ki naj bi delovali v, v njih. In če jim bomo vzeli te ljudi, jih bomo obsodili na stagnacijo in na še večjo revščino. Mislim, da moramo izboljšati naš izobraževalni sistem in izboljšati stopnjo izobrazbe pri naših brezposelnih, ne pa samo gledati na potrebe multinacionalk in velikih korporacij. Hvala. Z Argentini. Gospa z Argentini. Um, um, Hvala, gospod predsedujoči. Pozorno sem prisluhnila predhodnim govornikom, zlasti poročevalcu. In sprašujem se, kaj sploh poskušamo doseči z našo direktivo. Naj se kar takoj dotaknem ene ključnih točk gre za plačo delavca napotenega znotraj skupin podjetij. Poročevalec predlaga, predlog, predlaga spremembo, po kateri pravi, da naj bi ti delavci imeli podobno plačo kot evropski delavci v podobnem poklicu. Ampak, ko prihajate iz države, kjer so plače zelo nizke, se mi zdi, da je to čisto običajna zahteva na ta način. Bi zagotovili, da ne bo prišlo do izpodrivanja lokalnih delavcev, ampak če na to prihaja iz azijskega območja, pa je to nekoliko čudna zahteva. Mislim, da moramo najti rešitev za ta problem. Še en problem, ki ga ne razrešimo s to direktivo, je v tem, da, direkt, da zato, ker direktiva o napotenih delavcih ni rešila tega problema, ne moremo zagotoviti, da bo ta direktiva še slabša. Se pravi, kako bomo zagotovili enako obravnavanje lokalnih delavcev, napotenih delavcev in delavcev napotenih znotraj posameznih skupin podjetij. Treba pa je tudi pojasniti pravice družinskih članov napotenega delavca znotraj podjetja. Za nekoga bo seveda bolj privlačno delo v tujini, če bo možno vzeti tudi družino seboj. In to nima, tega nima smisla omejevati, niti ko gre za dobrodelno delovanje. Gospod Jakolini je omenil tudi migracije in vključevanje. Ko govorimo o delavcih napotenih znotraj skupin podjetij, mislim, da to nima smisla, ker ti delavci morajo imeti pogodbo, v kateri bo pisalo, da se bodo vrnili v svojo državo. No, veliko je bilo rečenega, ampak kot rečeno, želim si sestanka v senci, če lahko tako rečem, v bližnji prihodnosti, kjer bomo razpravljali o tem. Vidim, da želi besedo tudi gospod Moraes. Ja, hvala, gospod predsednik. Naj povem, da gospa Blinkovič Jute, ki je poročevalka v Sinci na drugem sestanku in se zato ni mogla udeležiti tega sestanka. Zato dovolite, da se sam dotaknem vprašanja enakega obravnavanja in tudi vprašanja direktorjev, menedžerjev in specialistov in tudi vprašanje združevanja družin bo obravnavano v okviru te direktive in sicer na sestanku poročevalcev v senci. To so seveda ključna vprašanja, o katerih bomo še govorili v prihodnosti. Dobro, zdaj pa spet gospod Jakolino za zaključek. Izvolite. <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Prisluhnil sem vsem ki so se oglasili v razpravi, na kratko bom odgovoril vsem. Začel bom kar s komisijo. S komisijo smo spostavili res izvrsten odnos, to je bilo že povdarjeno. Imeli smo podobno stališče glede številnih vprašanj. Komisija bo seveda določene stvari popravila, tudi glede samih opredelitev. Sam se bom nekoliko dlje tudi zadržal pri opredelitvah, sedaj pa še seveda. Odgovor na ostale pripombe. Najprej hvala lepa predsedstvu, najlepša hvala za izvrstno sodelovanje. Vem, da zna biti zelo težavno doseči dogovor o 16. členu, ki se nanaša na kratkoročno in dolgoročno mobilnost, ko gre za premestitve znotraj posameznih skupin. Govorili ste o roku, ki naj bi ga skrajšali z 12 na 6 mesecev. Nobenega dvoma ni, da kar zadeva sam postopek, bi le ta moral biti kratek. Mislim, da predlogi sprememb niso leteli toliko na postopek, ampak tudi na druge teme. Omenjate tudi integrativni dokument. Uh, ki se nanaša na enotno dovoljenje. O tem sem sam govoril kot poročevalec. Na podlagi tega bi lahko, mislim, da oblikovali dobro sodelovanje. Hvala lepa tudi kolegico, kolegici Akonsari, ki je povdarila dobro sodelovanje, ki smo ga vzpostavili tako z njo kot s poročevalci v senci. Že kar nekaj časa nazaj smo se sestali, srečali se bomo zagotovo tudi v prihodnje. Je pa pomembno, da se to omeni tudi danes, kajti razprave bodo lahko še zelo koristne. Sedaj pa še nekaj pojasnil. To je res direktiva, ki se nanaša na trg dela, ki se nanaša na visoko kvalificirane delovce, na strokovnjake. Imamo pa tudi ločeno direktivo, ki se nanaša na migracije. Mi se zagotovo ne bomo spuščali v pogodbeno razmerje med podjetjem in delovcem. Vseeno pa je zelo pomembno, da opredelimo, koliko časa mora posamezen delavec delati znotraj podjetja, preden ga to podjetje lahko premesti v podjetje drugo podjetje znotraj iste skupine. V zvezi s tem smo predvideli tudi predlog spremembe, v katerem se omenja 12-mesečni rok. Nam se je zdelo bolj smiselno določiti 6-mesečni rok. Skratka, naj bi šlo za delavca, ki bi vsaj 6 mesecev neprekinjeno delal v podjetju. Mislim, da je to popolnoma razumna zahteva, lahko pa kdo predlaga tudi kaj drugega. Že kolegica Jekonsari je rekla, da je zelo koristno, da se omenjajo tudi družinski člani, da bi morali opredeliti uravnotežene pogoje za to, da bi istočasno obravnavali naprimer prošnjo delavca za izdajo delovnega dovoljenja in seveda prošnjo, da se istočasno z delavcem preselijo tudi njegovi družinski člani. Glede plačila ste prav tako podali določene pripombe. Kolegica Sargentini je to omenjala, pa ne samo ona, temveč tudi kolega Moraes, ki je govoril v imenu kolegice Blinkevičjute. No, preden sem bil poslanec, sem upravljal nekaj drugega. Bil sem menedžer na pol samostojnega podjetja. Mislim, da bi znotraj istega podjetja za dva ločena delavca sklenili ločena pogodbena razmerja. To je možno. Zato se mi zdi da vaši predlogi v zvezi s poenostavitvem, poenotenjem teh postopkov niso spremljivi. Tudi kolegica Ernst je rekla, da je to resen problem, vendar ali bomo res tako podrobno obravnavali vse te predloge sprememb. Sam sem jih uložil kar nekaj. Predlogi sprememb samo navajajo, naprimer, kakšne značilnosti naj ima menedžer. To naj bi bile objektivne značilnosti, ki jih bo možno tudi meriti, naprimer v smislu hierarhije in tako naprej. Potem, koliko osebe ima na voljo, kakšne tehnične in finančne zmogljivosti ima in tako naprej. Enako velja za strokovnjaka, specialista, enako velja za stažiste. To bi odgovoril gospodu Mulderju, ki je eksplicitno omenil stažiste in pripravnike. Seveda, smo rekli, da je treba dati prednost delavcem in stažistem in iz skupnosti. Morda bomo morali nekoliko spremeniti tudi osmo uvodno izjavo, kjer piše, da število pripravnikov ali stažistov iz tretjih držav ne sme biti više od števila pripravnikov iz Evropske unije. Tudi Pri strokovnjakih smo določili, koliko strokovnih izkušenj morajo imeti. Uspeh te direktive je odvisen od tega, ali bomo mi uspeli razrešiti določena vprašanja, naprimer opredelitve, kaj želimo doseči z opredelitvami, kaj pravzaprav želimo doseči s tem dokumentom. Potem sankcije v osmem členu. Sankcije morajo biti odvračilne, zato, da bodo delodajalci spoštovali določbe te direktive. Potem povpraševanje. Povpraševanje je treba zapolniti v kratkem roku, zato potrebujemo poenostavljene postopke. Kot je rekla gospa, je v konsari potrebujemo dodatno opredelitev. Potem družina. Tudi družino bo treba natanko opredeliti, družinske člane bo treba upoštevati, ko bomo obravnavali prošnjo delavcev, zlasti, če se bodo družinski člani želeli združiti z delavcem. Potem je tu še 16. člen, ki govori o mobilnosti, kaj se dogaja z delavcem, ki prihaja iz Indije, ki se potem preseli v Grčijo, na koncu želi oditi v Italijo. To je res zelo problematična tematika. Kolegi, ki so se oglasili danes in tudi drugi, bodo zagotovo lahko k temu še prispevali. Kot je rekel kolega Brons, govorimo tudi o kadru, o človeških verjih, o visoko kvalificiranih, talentiranih osebah. Kot je rekel kolega Mulder, 28 odstotkov, ne, 21 odstotkov mladih delavcev ne dela, nima zaposlitve. V Italiji je ta številka celo više, 28 odstotkov. Potrebujemo rešitev na ravni skupnosti in prepričan sem, da bomo že na naslednjem sestanku s poročevalci v Senci lahko slišali dodatne pomembne prispevke. Gospod predsednik, predlagam, da vsi pošljajo svoje predloge do 12. julija. Tako bo vsaka politična skupina lahko na sestanku poročevalcev v senci tudi izrazila svoje mnenje. Hvala. Gospa Jakonsar, prosim vas, če v zadnji prispevek z odbora za zaposlovanje. Eh, pripravite na kratko, ker smo že v zamudi. Ja, predvsej pozornosti je bilo namenjenega begu požganu, možganu. To je dejstvo. In res se lahko zgodi, da direktiva pripomogla k temu. Čeprav gre samo za triletne pogodbe. Glede enakega obravnavanja, pa lahko rečem, da nekateri menijo, da so najcenejši inženiri na voljo na kitajskem, ampak ne, to ne drži. Uh, v Ukrajini. Pa poglejmo primer. Finsko ali nemško podjetje želi dobiti nekega inženirja iz tretje države. Zato, da se izogne dumpingu pri plačah, in zaposlovanju teh ljudi samo zato, ker so cenejši, ampak jih mora zaposliti zato, ker imajo potrebno znanje, bi morali dati zaposlitev španskemu, polskemu ali kakemu drugemu inženirju. Ne bi smeli imeti trga dela dveh hitrosti ali dveh ravni in zato moramo biti zelo opazljivi. Hvala lepa za vse prispevke. Toliko za enkrat z sistem. Zabeležil sem si vse to. Eh, rok za uložitev predlogov sprememb pa je 12. juli, to je torek ob 12. opovdne. Do takrat je treba predloge sprememb podati na poročilo gospoda Jakolina, ki je poročevalec za odbor Libe. Za odbor za zaposlovanje pa je rok za vložitev predlogov sprememb 22. juli za tiste člene, ki so bili zdaj predstavljeni v pristojnost odbora za zaposlovanje. Toliko za enkrat, zdaj pa naprej zamujamo. Točka 21. Pogoji za vstop in bivanje državljanov tretjih držav za namene sezonskega zaposlovanja. Poročevalec je kolega Sergio Koferati. In zdaj bomo imeli predstavitev osnutka poročila. Strani poročevalca za odbor Libe, to je gospod Moraes. Potem pa bomo dali besedo še gospodu Koferatiju v imenu odbora za zaposlovanje. Gospod Moraes je odgovoren za dosje o delavcih in je organiziral tudi predstavitev aprila. Tukaj pa smo tudi zato, da postavimo datum za vložitev predlogov sprememb. Najprej bomo prisluhnili kolegu Moralsu. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Mislim, da v razpravah o direktivi malo prej, o napotitvi Znotraj skupin podjetij smo že obdelali kompleksno ozadje sektorskega pristopa. Imamo tri imigracijske dosjeje, ki so med seboj povezani in se nanašajo na tri različne kategorije delavcev. Pravne migracije smo obravnavali z modro kartico, to je bilo še pred Lizbonsko pogodbo in tam je šlo za stalno ali za delno stalno zaposlitev. Od takrat naprej pa so se porodili, števili, porodili številni pomisleki in številna vprašanja spadajo v okvir pristojnosti odpora za zaposlovanje. Mislim pa, da moramo vseeno izboljšati predlog ki ga je podala komisija, ko gre za te kategorije delavcev. In pri predlogu, ki govori o namenih sezonskega zaposlovanja, želimo obravnavati vprašanje izkoriščanja, ki seveda obstaja. To moramo ugraditi v predlog poročila. In obstaja potreba po sezonskem zaposlovanju. Sezons, sezonski delavci so realnost ki smo ji priča. To želi doseči predlog. Predlog sam je mogoče skromen. In mislim, da bi morali imeti bolj javne razprave. Obseg predloga pa je skromen, ni preveč obsežen. Tukaj nimamo nekvalificiranih delavcev. Gre tukaj za specifično skupino delavcev, ki že prihajajo v Evropsko unijo. Ta pristop smo prilagodili predstavitvi, ki smo jo slišali aprila in tudi obsežnim razpravam s socialnimi partnerji in z različnimi akteri, ne samo v okviru razprav o enotnem dovoljenju za delo. ampak tudi drugih razpravah. Pri predlogu komisije smo želeli ohraniti elemente, za katere menimo, da so ključnega pomena. Na samem začetku razprave o sezonskih delavcih so tudi kolegi iz nacionalnih parlamentov prišli sem in predstavili načelo subsidijarnosti. Zagotoviti moramo, da države članice lahko nadzorujejo število sezonskih delavcev, da lahko izvajajo teste trga dela, preden, preden odobrijo dovoljenje za sezonsko delo. Treba je ohraniti te osnovne in temeljne varovalke za države članice. V predlogu komisije menimo, da je dobro tudi to, da je vključilo oziroma združilo sezonsko delo in pobude, da sezonski delavci ne ostanejo predolgo. Sezonski delavci, ki pridejo v Evropsko unijo, poskušajo priti v stabilno delovno okolje in potem oditi. Ampak veliko krat potem pride do velikih transferjev ti delavci tisto, kar zaslužijo, pošljajo nazaj v svoje države in to veliko krat presega znesek razvojne pomoči. Za te delavce želimo oblikovati stabilno delovno okolje. Zato je pomembno, da bo predlog komisije ugotavljal, da prihaja do krožnega sezonskega zaposlovanja, da prihaja do vračanja oziroma da se sezonski delavci vračajo v svoje države. 12. člen omogoča sezonskim delavcem, da zaprosijo za dovoljenje za več sezon. In to je spodbuda za nje, da ne ostanejo za stalno v eni od držav članic. Sveto pa delodajalci tudi plačajo nekatere stroške to vrstnega bivanja, kot je naprimer prošnja za vizum. Potem so tu še druga vprašanja, ki so v pristojnosti odbora za zaposlovanje. Gospodu Koferatiju iz odbora za zaposlovanje se zahvaljujem za tesno sodelovanje. Pri legalnih, migraciji, pri legalnih migracijah je treba zagotoviti dobro pravno podlago ki bo jasno določena tudi v poročilu o trgu dela. Nekatere pristojnosti so skupne, nekatere pa so izključne za področje zaposlovanja. Tudi enako obravnavanje je v pristojnosti odbora za zaposlovanje, vendar je to pomembno vprašanje tudi za nas. V praksi si ne želimo imeti sezonskih, eh, ne, moremo, ne želimo, da bi sezonski delavci nadomestili oziroma izpodrinili lokalne delavce. Enako obravnavanje je v spredju zanimanja obeh odborov in to se je pokazalo tudi pri naših razpravah. Glede trajanja bivanja, tukaj predlog komisije govori o maksimalnem obdobju šestih mesecev. To je ohranjeno v mojem poročilu in sicer kot posledica dolgih razprav s vsemi zadevnimi akteri, smo se odločili, da to ohranimo. Glede nastanitve, no to pa je območje, kjer vemo, da lahko pride do izkoriščanja. To se dogaja. V nekaterih državah imajo te sezonski delavci dostojne pogoje za delo in bivanje, v nekaterih drugih državah pa ni tako. Vprašanje nastanitve je zelo kompleksno. Po eni strani želimo ustvariti dostojne pogoje za sezonske delavce, ki prihajajo v Evropsko unijo, to niso sužni in zato je treba ravnati z njimi dostojno. Vključiti je treba tudi socialne partnerje in države članice, zato da ne bodo določenih skupin delavcev obravnavali na način, ki je slab za družbo. Pri nastanitvah tudi ne želimo omejiti sezonskih delavcev na določena območja, tudi to ima lahko socialne posledice. Zato je treba opredeliti ustrezen življenski standard oziroma primeren življenski standard. To priporoča tudi odbor Združenih narodov za gospodarske in socialne in kulturne pravice. V poročilo smo vključili tudi zamisel, da ne sme priti do hudega izkoriščanja sezonskih delavcev. Ko govorimo o tem, pa seveda prehajamo na področje svoboščin in pravic pa tudi svobode. Ti ljudje prihajajo v Evropsko unijo in odidejo potem, ko svoje delo opravijo, vse to pa prispeva k dobremu stanju na našem trgu dela. Ti ljudje pa seveda pošiljajo tudi zasluženi denar v svoje države. Zagotoviti je treba dostojne življenjske razmere tem delovcem, s tem se je ukvarjal naš odbor, in tudi s tem, da ne prihaja do izkoriščenja v zvezi s tem. Potem pa še sektorsko področje uporabe te direktive. S socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi smo se veliko pogovarjali o tem. Zlasti sektor kmetijstva, hortikulture in turizma bi moral biti tukaj zajed. Mislim, da moramo biti proaktivni in povedati, katera so ključna področja oziroma sektori za sezonsko delo. Nekateri sektori so seveda izključeni, vendar sem v svojem prispevku k predlogu komisije rekel, da bo prišlo do številnih situacij, situacij, ko bo na nekaterih področjih potrebno sezonsko delo. Seveda pa se nekatere države članice lahko odločijo, da bodo število sektorjev še razširile, da se ne bodo omejile samo na kmetijstvo, hortikulturo in turizem. No, nadalje sem obravnaval področje, kjer menim, da ima delodajalec svoje obveznosti. Menimo, da obstaja legitimna potreba, da obravnavamo tiste delodajalce, ki močno izkoriščajo svoje delovce in zato je treba določiti tudi sankcije. Potem sem obravnaval dostop do informacij za sezonske delovce. Vprašanje spremljanja in inšpekcij je tukaj obravnavano socialni partneri so mi večkrat omenjali, da bo direktiva le toliko učinkovita, kolikor bo učinkovit sistem spremljanja in nadzora. Zato mu menimo, da morajo države članice zagotoviti vzpostavitev ustreznega sistema spremljanja in inšpekcije oziroma nadzora. V nekaterih državah članicah je to že na voljo, v nekaterih pa žal še ne. Potem pritožbe strani sezonskih delavcev. Tukaj imamo določbo, da je treba preprečiti viktimizacijo zaradi upravičenih eh, pritožb. In še na koncu, glede področja uporabe te direktive. No, ta predlog komisije se nanaša na sezonske delavce iz tretjih držav izven Evropske unije. Med predstavitvijo pa se je na to kar precej kolegov močno odzvalo, da naj bi imeli neke vrste most za države, državljane tretjih držav, ki ilegalno, nezakonito prebivajo v Evropski uniji tukaj imamo določbo prehodnega obdobja treh let, to bi bila premostitev za te delavce. S tem vemo, da gremo dlje od področja uporabe tega predloga, ampak menimo, da bi morali to področje pobliže obravnavati. V zaključku pa pravim, da imamo tukaj sektorski pristop in sezonske delavce. Naš ključni namen je obravnavati in preprečevati hudo izkoriščanje. Sezonske delavce potrebujemo na našem trgu dela. Ti delavci morajo poskrbiti za svoje drž, eh, družine in morajo pošiljati denar v svoje države. Države članice pa so pristojne za to in one so tiste, ki se odločijo, ali bodo sprijeli ta predlog ali ne. Upamo, da bodo se mi tako povečali standarde na trgu dela in izboljšali trg dela v Evropski uniji. Zlasti bi se želel zahvaliti poročevalcem Senci, s katerimi smo imeli kar nekaj sestankov. To je zelo občutljivo vprašanje na številnih področjih. Torej, hvala še enkrat poročevalcem v Senci za njihov prispevek in hvala tudi za mnenje odbora FAM, odbora za ženske, gospe Papadopulu, ki je veliko prispevala k pripravi tega poročila. Hvala lepa, Klod. Zdaj pa le še besedo strani komisije in sveta, pa ne več kot besedo, ker res se zamujemo. Gospod Smet, izvolite. Na kratko, prosim. Hvala. Na kratko. Hvala poročevalcu za odlično sodelovanje in za zelo dobro poročilo en element, ki je bil zelo pomemben za komisijo, je to, da želimo poenostaviti sistem vstopa za sezonske delavce, tako da so na voljo, ko jih delodajalci v Evropi potrebujejo. Seveda pa je treba upoštevati to, da je treba imeti tržne teste in tako naprej, vendar še nekaj, kar je zelo pomembno, je zaščita te ranljive skupine, Skušamo se boriti proti zlorabi in mislim, da v amandmajih, ki ste jih predstavili v poročilu, je ta element zaščite še okrepljen. Torej vidimo, da, da, da, vidimo, da se povdarja dostop do informacij, sistem eh, pritožb in tako naprej. Torej določene stvari so drugačne od našega predloga. Prva stvar je seveda vprašanje področja uporabe, da se torej nekdo lahko v sami državi članici prijavi za takšno dovoljenje. To je opcija, o kateri smo razmišljali, ko smo oblikovali predlog, vendar smo takrat menili, da gre za začasne migrante, ki prihajajo za začasno delo, za nekaj mesecev. In zato smo takrat menili, da bi se morali omejiti le na to, da imamo prijave strani migrantov, ki so še v svojih državah. In še ena stvar, moramo se izogniti zlorabam. Torej, če upoštevamo začasno delo, začasno naravo bivanja, eh, potem nimamo pravice do zdržovanja in potem bi se izognili temu, da bi se nekdo prijavil znotraj EU, saj bi lahko na ta način prišlo do zlorab. Kar zadeva, oziroma naj še enkrat povem, cilj predloga je, da imamo zakonite migracije, zato seveda nismo pokrili možnosti, da bi vključili še imigrante, ki morda tu prebivajo nezakonito. In potem vprašanje regularizacije. To je seveda v pristojnosti držav, držav članic. Kar zadeva definicijo sezonskih delavcev, želeli smo bili, biti dovolj oski, tako da bi dejansko šlo res za sezonsko delo. Sveda obstaja razlike v državah članicah zato smo želeli državam članicam prepustiti, da določijo sektorje. V uvodnih izjavah smo dali določene primere, vendar pa smo tudi si zabeležili vaš predlog. Potem je tu še vprašanje vizumov in dovoljen. Za sezonske delavce, ki pridejo k nam za manj kot tri mesece, je za nje potrebna šengenski vizum. Za tiste, ki pa pridejo za več kot tri mesece, potem je treba imeti dovoljenje. Vendar Eh, države članice, če želijo, lahko zahtevajo dovoljenje že od prvega dne, ko tak migrant pride v njihovo državo. Kakšna je razlika med vizumom in dovoljenjem? Gre za to, da imajo vsi enake pravice in pravzaprav je to neodvisno od dokumenta, ki ga imajo. Najpomembneje je to, da imajo vsi enake pravice, ni dokument tisti, ki to določa, torej vizum ali dovoljenje. Kar zadeva časovnico, uh, piše šest mesecev v vsakem koledarskem letu. Mi smo se odločili za to referenčno obdobje, zato da bi se izognili bremenu za uh, upravne organe, saj je koledarsko leto običajno leto, ki se ga poslužujejo za recimo davčne namene in tako naprej. Zato se nam je to zelo najprimernejša formulacija. No, če pa spremenimo iz koledarskega leta formulacijo 12 mesecev od cilja ne bomo spremenili, saj gre se za to, da imamo 6 mesecev znotraj 12 mesecev. In če imate raje 12 mesecev na mesto koledarskega leta, eh, to mislim, da ne bo nič narobe. Glede nastanitve, no, mislim, da se tu strinjamo, da je treba zaščititi sezonske delavce glede možnosti, da bi delodajalci plačali stroške potovanja in tako naprej. Mislim, da moramo biti tu previdni, da ne bomo delodajalce odvračali od tega, da zakonito zaposlujejo sezonske delavce. In ravno ta strošek lahko vpliva na njihovo odločitev. Torej, toliko za enkrat, seveda pa komisija je kot vedno na voljo za to, da pomaga parlamentu in svetu pri tem predlogu in seveda smo na voljo za nadaljne razlage. Pa v nas za predsedstvo, na kratko prosim. Hvala. Se bom potrudila biti zelo kratka. Prvič, hvala gospodu Morajšu za njegovo zelo uh, podrobno poročilo in na kratko naj vam podam določene informacije glede stanja razprave v svetu. Osredotoča se na vprašanja, ki jih danes nismo slišali niti na hearingu. Mačarsko predsedstvo meni, da je to zelo pomemben dosje in imeli smo zelo sveotočeno razpravo. Strokovnjaki za socialne zadeve so bili vključeni v ta postopek, torej v postopek razprave in upamo, da, bomo, oziroma, da smo že uspeli izpostaviti, katere stvari so res pomembne za države članice. Kar zadeva osnutek, naj povem, da. sezonsko delo, ki traja dlje kot tri mesece, znotraj šest mesecev je še vedno predmet razprave določene države članice, so izrazile svoje pomisleke glede tega, tudi glede samega, samega osnutka direktive in, vpraš, in vprašanje povezave z vizumskim kodeksom. Če se pogovarjamo o bivanju, ki traja manj kot tri mesece, potem je treba imeti druga pravila, ki pa že obstajajo. In menimo, da je zelo pomembno, da jamčimo pravice in enako obravnavo za sezonske delavce. Vendar to je že eh, zgolj sekundarne narave, pravi z nekaterimi drugimi težavami, na katere smo naleteli. Če si ogledamo vprašanje pristojnosti in posameznih primerov, vidimo, da obstajajo že sedaj določene priložnosti za izvajanje pravil. In države članice uh, torej menijo, da moramo zadeve podrobne preučiti. Recimo, Države članice veliko govorijo o napotenih delavcih, potem obmenjajo tudi agencije za začasno delo in delavce, ki jih te agencije zaposlujejo in so pravzaprav na nek način izuzete iz področja uprave. Kot je povedala že predstavnica komisije, večina držav članic meni, da je pomembno, da sezonski delavci morajo biti jasno določeni in države članice morajo jasno določiti, v katerih sektori lahko poteka takšno delo. Seveda obstajajo po posebnosti v državah članica glede trajanja sezone. Recimo, kot je povedal tudi sam Moraješ, potrebujemo primerno zaščito za delavce, da se jih ne zlorablja in izkorišča. Želimo se izogniti zlorabam, želimo torej zaščititi delavce. Tekom razprave v svetu smo preučevali vprašanje zavračanja eh, delavcev in tudi to vprašanje bomo morali obravnavati če nek delavec ne izpolnjuje zahtev za opravljanje dela, recimo, ali če obstaja težava glede socialne varnosti, davkov ali kaj podobnega ali če obstaja kakšna težava s pogodbo o delu. Vse ta, vse ta vprašanja moramo predvideti. No, seveda smo dosegli napredek že, že glede določenih stvari in veseli smo teh rezultatov. Na osnovi teh rezultatov bomo lahko se še naprej pogajali pod prihodnim predsedstvom. Hvala. Hvala. Sedaj pa imamo še čas za predstavnike eh, odborov, ki so pristojni za mnenja, gospod Koferati, gospa Papadopolo, morda gospod Koferati najprej, izvolite. Grazie. Hvala lepa, rad bi se zahvalil. Odboru in še posebej Klodu Moraesu za izvrstno sodelovanje. Če želimo opredeliti politike na področju migracij, politike, ki bodo ne samo soglasno sprejete, temveč poenotene, potem je nujno potrebno, da razmislimo o posameznih določbah v istem kontekstu in z isto logiko. Zato je zelo dobro, da smo spostavili tako dobro sodelovanje med vašim odborom in našim odborom. cilj nam je vsem dobro znan, mislim, da vsebinsko gledano vsi podpiramo ta cilj. Vsem tem osebam bi morali zagotoviti normalne pogoje, jih zavarovati pred izkoriščanjem in znotraj podjetja, v katerem delajo te osebe, bi morali preprečiti socialni dumping, ki škoduje ne samo delavcem, temveč tudi konkurenci med podjetjem. Skratka, eno pravilo, enaki pogoji za vse. Več stvari je že bilo navedenih, samo na hitro jih bom še enkrat ponovil, zato ker se mi zdijo res pomembne zadeve. Če želimo preprečiti dumping, potem moramo zagotoviti nadzor Enako pomembno pa je tudi to, da zagotovimo enake pogoje za vse zainteresirane osebe. Skratka, enako moramo obravnavati delavce, ki se potegujejo za isto delovno mesto. S tem bomo tudi preprečili podjetjem, da ne bodo uporabljali nacionalnih delavcev, temveč da se bodo posluževali delavcev iz tujine, ki so jih plačevali manj in jim tudi niso nudili vseh jamstv in zagotovil. Te možnosti so se podjetja pogosto posluževala in to je treba preprečiti. Preprečiti je treba socialni dumping, izkrivljeno konkurenčnost in tako naprej. Pomembno je tudi, kaj je zapisano v kolektivni pogodbi. Sicer se kolektivna pogodba razlikuje od ene do druge države, je pa kolektivna pogodba nujno potrebna, če želimo, da bomo tem delavcem zagotovili enake pogoje dela, kot veljajo za druge delavce v istem sektorju. Tako da tu ne gre samo za pogodbene zadeve, kot je naprimer delovni čas, potem zavarovanje, plačila. Pomembno je tudi, da se plačujejo socialni prispevki in namestitev. Namestitev mora biti takšna, da posamezniku zagotavlja dostojno življenje. Preprečiti moramo to, da bi večje število delavcev stanovalo v isti sobi, v neprimernih pogojih in tako naprej. Zato se mi zdi, da bi morali, kot je rekel že Klod v svojem poročilu, najprej preveriti to, kaj pomenijo enaki pogoji, kaj pomeni enaka obravnava. Materialne pravice in pravice so pomembne. Istočasno pa je treba, vsaj na podlagi pripomp, ki sem jih slišal tudi strani komisije in sveta, opredeliti področje uporabe in časovne okvire. Mislim, če navedem samo en primer, da ne bi smeli vsega opredeljevati sezonsko, kajti pogosto so se pojavljale težnje potem, da bi sezonsko obravnavali tisto, kar ni sezonsko. Obstaja tudi začasno delo, ki je priložnostno, vendar ni sezonsko. Zato ga ne bi smeli obravnavati skladno s temi pravili. To vrstno delo bomo morali obravnavati na drugačen način. Mislim pa, da državi članici ne moremo preprečiti, da upošteva tudi druge vidike, ki jih mi morda nismo predvideli. Tudi sezone v Evropi niso ena in ista stvar, zlasti ne med severno in južno Evropo. Tudi organizirano delo nima enakih učinkov. Zato bi morali poskrbeti za zadostno fleksibilnost. To pa lahko dosežemo samo, če država sklene dogovor s socialnimi strankami, in če se pri tem spoštujo tudi pogoji, ki smo jih mi opredelili. Potem pa še časovni okviri. 12 mesecev to je obdobje enega leta. Naj podam popolnoma banalno pripombo. Na področju kmetijstva je pojem sezone skladen sončnim letom. Torej, glede tega ni težav. V turizmu so stvari nekoliko drugačne. Imamo zimsko turistično sezono, poletno turistično sezono, Tu se ne upošteva potem 12-mesečnega časovnega okvira. Hvala še enkrat za sodelovanje in resnično upam, da smo spostavili takšen odnos, ki nam bo pomagal tudi pri drugih vprašanjih. Hvala. Imamo še nekaj govorcev. Prosim pa upoštevajte to, da imamo še veliko dela za to, bodite res kratki in jedrnati. Najprej gospa Papadopolo, predstavnica odbora FAM. Hvala. Sama sem bila pripravljavka mnenja z odbor FAM. Naše mnenje je obravnavo to mnenje z vidika žensk. Kajti po podatkih UZN pa tudi mednarodne organizacije za delo, je velik del sezonskih delavcev, pravzaprav sezonskih delavk, ki prihajajo iz tretjih držav, ki so prizadete zaradi revščine, nepismenosti in živijo v težkih pogojih. Torej živijo v zelo težkih pogojih in te ženske pridejo v Evropo zato, da bi delale, pogosto pa so izpostavljene velikim težavam, težko se prilagodijo. So predmet diskriminacije zaradi svojega spola, imajo nižje plače, ne poznajo svojih sindikalnih pravic. Zato je zelo pomembno, da sprememo ukrepe, ki bodo ustvarili stabilne pogoje za te ženske. Mi podpiramo um, poročilo gospoda Morajša saj eh, določa zelo jasna pravila glede vračanja sezonskih delavk. Torej moramo zagotoviti njihovo pravico teh, da se vrne v svojo državo, moramo jim zagotoviti enakost plačil, moramo jim zagotoviti eh, dovoljenje za bivanje. Želimo si tudi sistematičnih kontrol nastanitve, kje te ženske. Uh, živijo. Poleg tega želimo tudi sankcije za delodajalce, ki ne obuštevajo pravil glede dostojnega življenja. Moramo torej poskrbeti za zaščito žensk, če so noseče, če imajo zdravstvene težave in poleg tega potrebujemo mehanizem za pritožbe, če pride do izkoriščanja ali slabe obravnave. Mislim, da bodo naši predlogi del poročila poročevalca in mislim, da bomo no, našli re, rešitev za to žgočo težavo. Res, skušajte eh, ne govoriti le kot minuto in pol. Gospod Papa Nikolaj, izvolite. All, also... Hvala. Najprej bi čestitev gospodu Morajšu za njegovo odlično delo. Hvala za celovit in konstruktiven pristop in sodelovanje tekom priprave svojega poročila. Skušamo biti kratek, vendar rad bi omenil več stvari, ki jih je treba razjasniti. Prvič, glede pozitivnih korakov tega poročila, naj spostavim. Pozdravljamo določbo glede maksimalnega trajanja uh, sezonskega dela, torej šest največ šest mesecev v roku 12 mesecev. Mislim, da je zelo dobro tudi, da je poročevalec želel razjasniti sektorje, kjer poteka sezonsko delo. Potem vprašanje nastanitve. No, glede tega imam določene pomisleke, glede samega izvanja določb, glede nastanitve. Konstruktivno je tudi, je tudi to, da je se vključuje določena jamstva glede dostopa do informacij, vendar le, če to ne pomeni dodatnega upravnega bremena, kar še počasni postopek. In še zadnje, naj pozdravim to, da je bil vključen mehanizem za nadzor in za inšpekcije, preglede. Mislim pa, da je treba tudi oziroma veseli me, da se tudi podpira sankcije zoper vzdelodajalce. In še nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno za nas, za našo skupino, nekaj kritičnih točk. Prvič. Poročevalec je tudi to omenjal in tudi sam bi to omenil in sicer prehodne določbe glede ljudi, ki so trenutno nezakonito že v EU. Potem govorite amadma 6 in 18. Mislim, da to ni povezano z namenom te direktive. Ta direktiva jasno zadeva zakonite migracije, zato smo glede te vključitve kritični že od samega začetka. Razumem, zakaj gre, vendar mislim, da te določbe sodijo zunaj področja uporabe te direktive, ki želi spodbujati zakonito krožno uh, migracijo. Poleg tega uh, dajemo s tem napačno sporočilo ljudem, ki želijo nezakonito vstopiti na EU. Na nek način lahko rečemo, da pravzaprav uh, hvalijo nezakonite migrance, migrante in da bodo pravzaprav ti ljudje imeli neko prednost pred tistimi, ki želijo zakonito priti v EU. Seveda, te ljudi so izkoriščeni in želimo jih zaščititi, vendar moramo tudi priznati, da na evropski ravni eh, obstajajo uh, poti, kjer si ljudje želijo najti nove metode, da bi uh, stopili v EU. Torej, nekateri obljubljajo ljudem, če pridete nezakonito v EU, bomo že našli nek način, da boste tu ostali. To se dogaja tudi na področju izila, saj veste, o čem govorim. In zato moramo biti zelo previdni. Ponavljam, in to je moja druga točka, ki jo želim izpostaviti. Že od samega začetka razprave nas je skrbela možnost zlorabe te direktive zlasti, s tem, da nekdo ostane predolgo. Zato pozdravljam določbe, ki jih je vnesel poročevalec, vendar mislim, da potrebujemo še nadaljno razpravo, nadaljne amadmaje, s katerimi bi izboljšali besedilo in bi zmanjšali, kolikor lahko, in seveda v sodelovanju s poročevalcem, zmanjšali torej možnost, da bi nekdo predolgo ostal znotraj EU. Tretjič in povezano s tem, kar sem predejal, moramo biti zelo previdni z zaporednimi zaposlitvami, zato da bi se izognili zlorabiti direktive. Skušamo torej oblikovati neko novo direktivo, ki bo se izvajala v državah članicah ne želimo si le nekih teoretičnih razprav in nekih sklepov, ki jih nihče ne bo izvajal v državah članicah. Zato skušamo razjasniti ključne točke in menimo, da so te točke zelo pomembne, če želimo imeti dober rezultat pri dobro izvajanju te direktive ne želim zavlačevati razprave. Imam še nekaj točk, ki bi jih rad povedal, vendar bom tesno sodeloval s poročevalcem in v prihodnji razpravi bomo morda imeli več časa za razpravo. Pet minut in pol, gospod Papa Nikolao. Hvala za vaš prispevek, vendar ne bo nam uspelo, če se ne boste omejevali pri svojih prispevkih. Torej, prosim, res največ dve minuti, sicer bomo res zamujali. Imamo še druge točke na našem dnevnem redu za, za dopoldne, tako da prosim, gospod Mulder, izvolite. You, uh, for... Hvala, se bom potrudil končati v dveh minutah še enkrat hvala gospodu Morajšu. Imela sva več sestankov in mislim, da je res naredil odlično delo za to, da bi našli neke kompromise. In tudi glede amandmaja mislim, da gre v pravo smer. Načeloma liberalna skupina je tudi za to, da imamo zakonodajo za to vrstne delavce. To je tudi en korak v smeri skupne politike migracij in skupne in razvoja notranjega trga. Poročevalec priporoča, da bi tisti, ki nezakonito bivajo in lahko v prehodnem obdobju dveh let se prijavili za sezonsko delo. O tem bi morali razmisliti. Nisem za to, da bi na nek način uh, naredili uslugo tistim, ki so v preteklosti kršili zakonodajo. Tako da to moramo res uh, premisliti. Potem amandma 20. Tu ima predlog in predlog sam po sebi se mi zdi eh, primeren, vendar pravi, da gre tu za kmetijstvo, vrtnarstvo in turizem, s tem se strinjamo, piše pa, da se lahko razširi še na dodatne dejavnosti. In pravi, če v to privolijo socialni partnerji nimam nič proti socialnim partnerjem, socialni partnerji morajo biti vključeni, kolikor se da, vendar mislim, da končni dogovor glede zakonodaje v državah članicah je vedno sklenjen v nacionalnih parlamentih, ne pa v, so, v pogovoru s socialnimi partnerji. Potem njegov kompromis glede nastanitve se mi zdi primeren. Nisem sicer posebno pripričan, če, če to stotno 100 odgovornost delodajalca, ker potem. Mislim, ker moramo reči, da vsi potrebujejo uh, dostojne pogoje za bivanje, vendar to je morda bolj v pristojnosti vlad. Uh, eh, Pročevalec v senci iz e LS je izpostavil, da je najbolj pomembna točka te direktive, kako bomo to nadzirati. Že sedaj je veliko nezakonitih sezonskih delavcev v Evropi in kako bomo lahko preprečili, da po sprejetju te direktive bomo lahko zadeve imeli pod nadzorom, da ne bo prihajalo do nezakonitih sezonskih delavcev, kako bomo eh, nadzirali, da bodo ljudje res ostali toliko, kot je zapisano v njihovem dovoljenju, torej največ šest mesecev. Hvala. Thank you, thank you. Hvala. Gospa Sargentini, izvolite. Uh, uh, Hvala. Predlog oziroma predlagane spremembe, kot jih eh, predlaga gospod Moraješ, so dobre, vendar skromne. Mislim, da je pomembno, da imamo direktivo o sezonskem delu. Zeleni bi si želeli bolj splošen pristop glede delovne zakonodaje v EU. No, vendar to je vsekakor prvi korak o zakonitih delovnih migracijah. Za ljudi, ki niso najbolj izobraženi nekaj glede nezakonitih eh, migrantov, ki že živijo v EU. Mislim, da je to zanimiv predlog, da bi jim torej omogočili, da se eh, prijavijo za dovoljenje za sezonsko delo. Najprej sem mislila, dobro, potem je do šest mesecev nekje zakonito dela in vsi vas poznajo in na ta način ste prisiljeni, da potem zapustite EU. saj ta sezonska direktiva ne omogoča regularizacije nezakonitih migrantov, vendar daje ljudem možnost, da zapustijo EU na zakonit način in ne dobijo, uh, zapustijo EU zakonito in ne dobijo prepovedi vstopa. In torej se lahko vrnejo k svojim družinam, ki živijo nekje drugeje. In uh, to se mi je zdel torej zanimiv način, da bi uh, rešili vprašanje nezakonitih eh, migrantov, ki živijo tu. Vendar glavni cilj te direktive je to, da imamo neko legalno alternativo temu, kar je že zelo običajno v določenih delih Evrope oziroma v celi Evropi, torej nezakoniti migranti, ki pri nas delajo v zelo težkih pogojih. To je torej prvi korak. In ne razumem tistih strank, ki pravijo, da bodo sezonski delavci povečali število nezakonitih migrantov, saj bi ostali dlje, kot jim to omogoča dovoljenje. Mislim, da tu ne upoštevamo dejstva, da v številnih delih EU se nezakoniti delavci že izkoriščajo in nimajo možnosti, da svojo situacijo legalizirajo. To je ključno vprašanje in mislim, da začnemo skromno z obdobjem šestih mesecev in da se omejimo na določene sektorje. Sveda bomo zeleni predstavili določene mandmaje glede statusa sezonskih delavcev in njihovih pravic. Hvala. Hvala lepa, gospa Vive. Gospa Weber. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da kolegice in kolegi večinoma zelo odločno podpirajo ta sveže na priseljevanju. Klod Moraes je poročevalec za to vprašanje, on je namreč modr človek, je zelo razumen, in zdi se mi, da tudi ve, kako doseči napredek pri tem vprašanju. Še nekaj bi rada omenila. Tudi sama podpiram predlog, da se uredi vprašanje sezonskih delavcev v Evropski uniji. Gre za osebe, ki prihajajo iz tretje države. Tako kot v preteklosti, pa se moramo tudi tokrat zavedati tega, da je lahko za sezonsko delo najeti tudi evropskega delavca, ne samo delavcev iz tretjih držav. Glede delovnih pogojev, glede namestitve, pa meni, da bi morali imeti enake standarde, kot veljajo za evropske državljane, ki odpotujajo v tujino na delo. Ne moremo imeti višjih standardov za osebe, ki prihajajo izven Evropske unije. Razen te malenkosti pa se mi zdi, da smo dosegli napredek. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ernst. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Najprej bi rada čestitala poročevalcu. Mislim, da je ta osnutek poročila dober. Na kratko bi rada omenila par točk. Enakopravna obravnava. Mislim, da je v poročilu temu vprašanju dodeljena pomembna vloga. Zdi se mi, da bi morali tudi vsa ostala poročila meriti s tem vatnom. Glede sankcij, tudi te bi morali predvideti, po mojem mnenju, s tem se strinjam, vendar se moramo pogovoriti, kako bi lahko stvari dodatno pospešili. Inšpekcijski pregledi, kontrola in nadzor, s tem se strinjam. Delavcem bi morali zagotoviti veliko več informacij, tudi tu je treba stvari izboljšati, enako velja za namestitev. Dobro je, da se v tem kontekstu omenja tudi človeško dostojanstvo. Če se dotaknem še težav, s katerimi se soočamo, naprimer dovoljenja, dveletno obdobje, mislim, da bi s tem lahko naredili konec nezakonitemu delu. Številni delavci neprijavljeno ali nezakonito delajo v Evropi. S tem smo pravzaprav odprli vrata najhujšim oblikam zlorab. Mislim, da bi se morali temu izkoriščanju morali izogniti. Tem delavcem bi morali dati možnost, da uredijo svoj status, tako da bodo lahko zakonito zapustili Evropsko unijo. to se omenja že v direktivi, potem je tu še tako imenovano dvoletno pravilo. Načelo je pomembno, glede roka se lahko pogovorimo. Glede terminologije, naj povem, da nihče pravzaprav ne ve, kdo je sezonski delavec. Niti sama, če sem iskrena, ne vem, kdo je to sezonski delavec. Obravnavati bomo morali posamezne panoge, posamezne sektorje. Morda to ni ravno najboljši pristop, ampak vsaj dobro izhodišče je. Tudi pravice sezonskih delavcev bi morali bolj natanko opredeliti. Stvari je treba res bolj natančno določiti. Veliko dela nas torej še čaka. Gospod Enciu. Hvala lepa, tudi sam bi rad čestital poročevalcu za pripravo tega poročila. Mislim, da smo s tem poročilom uspeli odpraviti pomankljivosti iz predloga komisije. Mislim, da to poročilo tudi znatno izboljša pravice sezonskih delavcev. Samo nekaj bi rad izpostavil in sicer kazni. Kazni, ki bi jih lahko naložili delodajalcem, ki ne spoštujejo pogojev in standardov ter zakonodaje. Zelo dobro vemo, da sezonski delavci lahko delajo skoraj da kot na pol sužni. To vsi zelo dobro vemo. Zato bi morali biti sankcije naložene ne samo delodajalcem, temveč tudi agencijam za zaposlovanje in vsem ostalim posrednikom. To so namreč prve kontaktne točke, na katere se obrnajo sezonski delavci in te osebe so tiste, ki bi morale delavce obvestiti o pravicah, ki jih imajo, ko delajo v Evropski uniji. Gospod Moraes, boste sedaj vključili vse te prispevke, vse te predloge, ki ste jih slišali iz odborov FEM in odbora za zaposlovanje. Gospod Koferat in gospa Papadopoulos, da se v zvezi s tem oglasila, sedaj pa imate besedo vi. Hvala, gospod predsednik. Zavedam se, da smo časovno omejeni ampak iz spoštovanja do poročevalcev v senci, iz spoštovanja do gospoda Koferatija bi rad povedal samo to, da so očitno vsi prebrali poročilo. Ne gre za to, da ljudje poročil ne bi brali, ampak tokrat je očitno, da ste zelo podrobno prebrali to poročilo in zato sem vesel, zato ker to pomeni, da se bomo lahko tudi ustrezno pogovorili in dobro obveščeno pogovorili o temi, ki je še kako občutljiva. V Evropski uniji imamo seveda težave z brezposelnostjo, z vrčevalnimi ukrepi. Vse države članice imajo sicer pravico, da same vzpostavijo bolj stabilno situacijo, da odpravijo izkoriščanje, da zagotovijo ustrezne pogoje za sezonske delavce, vendar morajo pri tem sodelovati tudi s socialnimi partnerji. Če se takoj navežem na to, kar je povedal gospod Mulder o socialnih partnerjih. Uh, to je eden od tistih primerov, kjer se moramo nujno pogovarjati tudi s socialnimi partnerji, naprimer v gradbenem sektorju in v drugih sektorjih. Tu ne gre za sezonsko delo, če države članice menijo, da imajo pravico nekaj ukreniti, to lahko storiti. Socialni partnerji lahko sicer nudijo na svet, priporočila, vendar so države članice konec koncev tiste, ki sprejme odločitev. To je seveda eno od vprašanj, ki se pogosto pojavlja med razpravami, gre za zelo občutljivo vprašanje. Gospod Papa Nikolav je zelo jasno povedal, kaj mu je všeč, kaj mu ni všeč. Sam sem zadovoljen s takim pristopom, tako saj vem, s čem imamo pravka. Naj se omejim na ti dve točki, ki jih je sam izpostavil, mu nista všeč. Gre za dve zelo zapleteni zadevi. No, ena je sicer nekoliko manj zapletena kot druga, ena je nekoliko bolj filozofska, se mi zdi. Kdo je zakonit priseljenec, nezakonit priseljenec, lahko se o tem pogovorita, pogovoriva na kavi in se spustiva v bolj filozofsko razpravo. Mislim pa, da smo sedaj končno stvari nekoliko razjasnili, kar je zelo pomembno. Jan Mulder je vedno zelo jasen v svojih pripombah, zelo jasno je povedal, česa ne mara, kaj mu ni všeč, kaj lahko podpre, tako da je to za me res izvrstna podlaga za nadaljne razprave o predlogih sprememb. Gospa Sargentini in gospa Ernst ste šli ravno v nasprotno smer, rekli ste, da sem preveč skromen premalo zahteven, ampak morda sem se znašel na pravem mestu, točno na sredini. Gospa Weber me je opisala kot prijaznega, razumnega, ne vem, če me lahko kdo prehvali. No, gospa Latford ve, da znam biti tudi drugačne sorte, da sem lahko nekoliko bolj siten občasno. Vem pa, kaj ste želeli povedati. Enotno dovoljenje pri ICT so tudi pomembno vprašanje. Vesel sem načina, kako so se poročevalci v senci lotili tega vprašanja. Mislim, da smo sedaj končno prišli do skupnega stališča glede tega, kaj želimo doseči s to direktivo. Tudi gospod Koferat je zelo dobro povdaril, kakšni so naši skupni cilji in nameni. Ne želimo spremeniti sveta, želimo spremeniti pogoje, želimo spremeniti posamezen sektor. Naloga bo težka, vendar se sam že veselim dela in sodelovanja z vsemi kolegi, tudi z odborom za zaposlovanje. Upam, da bomo oblikovali uravnotežno direktivo, ki jo bodo lahko vsi podprli. Hvala lepa, Klot. Hvala lepa tudi zato, ker si pripravil dobro poročilo, ker si s tem pravzaprav postavil temelje za ulaganje predlogov sprememb. Predloge sprememb lahko vložite do 12. julija do 12. 22. juni pa je rok za ulaganje predlogov sprememb v odboru za zaposlovanje. V odboru Libe lahko predloge sprememb uložite do 12. julija. Hvala za razumevanje. Sedaj pa gremo kar na naslednjo točko, ki je pravzaprav povezana s predhodnimi, ki smo jih obravnavali. Gre za še eno vprašanje iz tako imenovanega migracijskega svežnja, enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo, tudi to je pomemben del tega svežnja. Poročevalka iz odbora Libe nam bo povedala, kakšno je trenutno stanje pri sprejemanju direktive o enotnem postopku za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Parlament je v svojem prvem stališču glede tega že glasoval 24. marca na plenarnem zasedanju. Kolegica Matijo je poročevalka za to temo. Povedala nam bo, kaj se je dogajalo na prvem trialogu, ki je potekal 23. maja. Tako da bomo, upam, čim hitreje lahko dosegli sporazum in sicer že v drugem branju. Gospa Matijo, izvolite. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Kot ste slišali, smo 23. marca dosegli soglasje v parlamentu. Sprejeli smo tudi poročilo o enotnem postopku. Zatem so se nadaljevala pogajanja s svetom. 23. maja je potekal trialog na katerem je parlament predstavil svoje stališče, ga zbližal stališčem sveta. 107 točk, ki smo jih predlagali, so sprejeli v svetu, vseeno pa obstajajo določene težave zaradi predlogov, ki jih je svet predstavil na tem trialogu. Namreč korelacijska tabela je problematična. Mi menimo, da gre za horizontalno vprašanje, ki ga obravnava medinstitucionalna delovna skupina. V tem trenutku se v zvezi s tem ne bom izrekla. Potem je tu še maksimalni rok za izdajo enotnega dovoljenja. Mi smo rekli, da naj se izda dovoljenje v roku treh mesecev. Svet pravi, da bi moral biti postopek zaključen v roku štirih mesecev. parlament je svoje stališče sprejel s 584 glasovi za, glasovali smo poemensko, če se spomnite, marca. Potem pa so tu še informacije. Z istim številom glasov 584 smo tudi podprli naše stališče. Več držav članic meni, da bi enotno dovoljenje moralo vsebovati tudi informacije o pogodbenem razmerju, ki povezuje delavca migranta z delodajalcem. Po pogajanjih pa je svet predstavil kompromisno rešitev. Glede vsebine, naj povem, da kompromis pravi, naj se posreduje iste informacije. Ime, naslov delodajalca, delovni čas, plačilo, vrsta dejavnosti oziroma dela. Potem je treba navesti fakultativne informacije. O teh informacijah smo se dogovorili že v preteklosti. Več poročevalcev v senci meni, da bi lahko podprli ta kompromisni predlog, zato ker se bomo s tem učinkovito borili proti nezakonitemu delu, proti izkoriščenju delavcev, ki prihajajo iz tretjih držav. To je uravnotežen kompromisni predlog, seznam informacij je izčrpen in ne bo prepuščeno potem državam članicam, da same odločijo, katere informacije posredovati. Te informacije morajo biti navedene na obrazcu. Če je obrazec premajhen, morajo biti informacije navedene oziroma posredovane na čipu in na ločenem obrazcu. To je zelo pomembno. Četrta zadeva. Svet predlaga, da se obravnava opravljanje dela v ločenem odstavku. Mi ne želimo omejiti dostopa do dela, namreč tudi brezposelnim bi morali omogočiti dostop do trga dela. O tem smo glasovali tudi na plenarnem zasedanju. Potem je tu še dostop do izobraževanja in poklicnega usposabljanja. 463 glasovi za smo podprli to možnost, svet pa želi omejiti to možnost na osebe, ki že delajo. Potem so tu še brezposelni. Pomemben je tudi izvoz pokojnin. Svet želi pogojevati izvoz pokojnin in sicer z obstojem dvostranskih sporazumov med državo članico in tretjo državo. Glede tega ne želimo spremeniti svojega stališča tako kot komisija menimo, da bi moralo biti pravilo enakopravna obravnava. Čakamo, kakšen bo odgovor sveta. Kolegice in kolegi, to je bistvo vsega. Ta vprašanja je treba še razrešiti. Nekatere zadeve so bolj tehnične narave, tudi jezikovne narave, ki jih bomo morali še razrešiti, vendar mislim, da s tem ne bomo imeli večjih težav. Po trialogu smo organizirali tudi sestanek poročevalcev v Senci, sicer prejšnji torek v Strasburu. Dogovorili smo se, da bomo svetu predlagali, da sprejmemo njihov kompromis glede člena, ki se nanaša na dodatne formacije in na rok štirih mesecev, trdno ostamo pa pri svojem stališču glede pokojnin in glede dostopa do izobraževanja in usposabljanja. Kolegice in kolegi, takšno je trenutno stanje pri tem zelo težavnem vprašanju. Nov trialog bo potekal prihodnji teden in upam, da bomo čim hitreje svetno tudi dosegli dogovor in sicer že v okviru drugega branja. Hvala tudi poročevalcem v senci, ki so znali prisluhniti vsem pripombam pri tem težavnem vprašanju. Sedaj pa, če imate kakšno vprašanje, sem nam pripravljen govoriti. Well. Hvala lepa, Veronik. Najprej bomo dali besedo predstavnikom komisije in sveta, če želijo seveda podati zelo kratko izjavo. Razprave ne bomo odpirali,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 Eh, je. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Bom skušala biti res zelo, zelo kratka. Predvsem bi se rada Evropskemu parlamentu, še zlasti poročevalki, gospe Matju, zahvalila za vsa prizadevanja, za vas trud. Tudi v imenu sveta lahko povem, da se s tem vprašanjem ukvarjamo že zelo dolgo, delo poteka že vse od prejšnjega predsedstva. Svet temu dosejo daje velik pomen. Po zadnjih pogajanjih mislim, da smo uspeli zbližati svoje stališče s stališčem parlamenta, tako da upam, da bomo dosegli uravnotežen kompromis, da bosta oba zakonodajna organa uspela to doseči in da se bomo na koncu tudi uspeli dogovoriti. Kot je povedala že gospa Matjo, ukvarjamo se z zelo pomembnim vprašanjem glede rokov, znotraj katerih naj bi bili opravljeni postopki in glede informacij, ki jih je potrebno navesti. Naj povem, da sta to za nas zelo pomembni točki. Zelo pomembno je, da se informacije posredujejo, tudi ko gre za delovno razmerje. Te informacije se nanašajo ne toliko na dovoljenje za delo, temveč bolj na ta odnos, ki je vzpostavljen med delodajalcem in delavcem. Te informacije pa bi se potem uporabljale naprimer pri eventualnem podaljšanju dovoljenja za delo in za bivanje. Nujno je treba zagotoviti enakopravno obravnavo tudi pri agencijah za zaposlovanje, kot je rekla gospa Matjo. Pomembno je, da smo dovolj fleksibilni in da zagotovimo enako obravnavo. Še par besed o izobraževanju in poklicnem usposabljanju. Zdi se nam, da bi tudi na tem področju morali zagotoviti enako obravnavo, pa res zato vprašanje ostaja odprto. V stališču parlamenta najdemo tudi nekatere predloge sprememb glede posameznih podrobnosti glede tega. Svet mora najprej preučiti vaše predloge, šele potem bomo lahko rekli, ali so spremljivi ali ne. Ostaja še eno pomembno vprašanje, sicer izvoz pokojnin ter seveda horizontalno vprašanje, ki se nanaša na korelacijske tabele. Prihodni teden je predviden še en trialog o tem vprašanju. To bo zadnji trialog. Upam, da se bodo naša stališča še bolj zbližala in da bomo na tem trialogu dejansko dosegli tudi sporazum, kar bo potem privedlo do tudi uradne potrditve. Še predstavnica komisije. Tudi komisija pozitivno gleda na možnost, da se sklene sporazum o tem vprašanju že v času drugega branja. To bo sporazum, ki ga boste dosegli o zadevi, o kateri ste se že izpogajali. Zagotoviti moramo seveda tudi kompromis pri najbolj nujnih vprašanjih. V mislih imamo seveda informacije, ki jih ne bomo uspeli navesti na obrazec. Te dodatne informacije lahko posredujemo v obliki mikročipa ali pa na dodatnem dokumentu. V novi kompromisni različici bomo to še dodatno pojasnili. Pri pokojninah komisija seveda ustraja pri tem, da delavci imigranti imajo možnost, da prenesejo, izvozijo svoje pokojnine. Na koncu pa bi komisija rada povedala še to, da obstaja določen problem glede nekvalificiranih delavcev. Skupaj so zakonodajalci, bomo upam, dosegli nagovor tudi o tem specifičnem vprašanju. Komisija upa, da se bo to sporno vprašanje čim hitreje zaključilo, kajti prej, ko se bomo o tem govorili, prej se bomo lahko lotili drugih vprašanj z področja zakonitega priseljevanja. Hvala. Da. Hvala lepa. Razprave sedaj ne bomo odpirali. Gospa Matjo ima torej podeljeni mandat. Želimo ji vso srečo pri nadaljnih pogajanjih. Sedaj pa predlagam, da se lotimo še zadnje točke na dnevnem redu za dopodanski del zasedanja, uporaba evidence podatkov o potnikih. Podan je bil predlog direktive o uporabi evidence podatkov o potnikih v primeru boja proti terorizmu, preganjanja resnih kaznjivih dejanj in tako naprej. Že leta 2007 smo imeli predlog v zvezi s tem. Ta predlog je bistveno drugačen od prvotnega predloga. Najprej bomo prisluhnili poročevalcu, kasneje boste dobila besedo še svet in komisija, na koncu pa bo potekala še kratka razprava. Bomo provali zaključiti do pol dvanajstih. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoče. No, ta časovni okvir je čisto nemogoč. Mislim, da bi morali 14 minut nameniti da bi morali več časa kot le 14 minut nameniti razpravi. Prosil bom za pomoč sekretarjata, saj sem nameraval danes podati nekaj uvodnih izjav, pa tudi komisija in svet. Njihovi predstavniki so prišli prav zaradi tega sem in mislim, da bi morali zdaj obdelati nekaj drugega, zato da bi jaz imel nekaj več časa za. Um, pogovor o tem, ampak to, da mi namenjate samo 14 minut, preprosto ni dovolj. Dovolite, da na kratko predstavim le nekaj parametrov. Veliko materijala, veliko gradiva sem dobil kot poročevalec, vsi se zanimamo za to, saj je to velikega pomena. Poročevalci v senci so se že sestali da, za razpravo o tem dosjeju. In tudi nekateri iz tega odbora, kolikor vem, se zdaj vključuje v delo pri mojem poročilu. To bi bilo vse lepo in prav srečna družina, ki dela skupaj in vse bi bilo lahko konstruktivno, vendar pa mislim, da smo se veliko naučili iz dosedanjega dela. Eh, pri tovrstnih evidencah eh, za Avstralijo, Kanado in ZDA. Ampak mislim, da nam nekdo poskuša škodovati. Tukaj gre za sporazum o uporabi evidenc podatkov o potnikih. In to je sporazum Evropske unije. Zato je treba spoštovati temeljna načela. In zato je to drugačen sporazum, kot gre pri sporazumih z državami izven Evropske unije. Tako da moramo biti zelo pazljivi, da bomo res razločno opredelili to razliko med različnimi sporazumi. Na začetku procesa, res smo šele na začetku, in edini dokument, ki je bil doslej predstavljen, je predlog komisije. Jaz pa zdaj že imam mnenje skoraj vsakega na svetu, glede predlogov komisije. Hvaležen sem tistim, ki podajajo svoje mnenje in tudi sami smo sprožili nekaj teh in jih bom predstavil kasneje. Mnenja so sicer zanimiva, ampak še bolj zanimivo pa je, da dobivam pripombe in mnenja na moj predlog, na moje mnenje, čeprav tega predloga še ni, čeprav je šele v pripravi ampak mislim, da to poročilo ne bo tako težko breme za vse nas. Naj podam primer. Imeli smo Agencijo za temeljne pravice. V mnenju na predlog sem to prebral. Imeli smo svet, ekonomski in socialni odbor. Imeli smo tudi oceno učinkov pri predlogu komisije, ki ga mora zagotoviti imeli smo kontakt s Svetom Evrope, ki bi prav tako podal rad mnenje, njihovo mnenje pa bo sledilo poročilu. Mislim, da bo tudi to zelo koristno, ko bo na voljo. Eno glavnih vprašanj, Pri tem poročilu je podobno drugim sporazumom na področju evidenc podatkov o potnikih, je način obravnave in obdelave podatkov. Vem, da so tukaj tudi kolegi, ki se že ukvarjajo z obdelavo podatkov, naprimer gospod Albrecht, vprašanje hrambe podatkov, uporaba podatkov, centraliziran ali decentraliziran sistem, kaj naj bi imeli. O vsem tem bo tekla razprava v tem procesu ali imamo ciljne lete in bomo izbirali samo te lete za zbiranje podatke ali pa bomo zbirali podatke o vseh letih. Tudi dokumenti Agencije za temeljne pravice so zanimivo branje in Tam je zapisano, da bo precej zapleteno, če se bomo odločili za stotstotno zbiranje podatkov o potnikih, torej na vseh letih. No, ampak mislim, da moramo paziti, kdaj kdo daje mnenje, ne prezgodaj, ne prepozno. Včeraj na tem odboru smo že govorili, o sankcijah za zlorabe podatkov. Tudi to je zelo pomembno. Potem pa še eno vprašanje, ki ga je izpostavila Agencija za temene pravice. To je vprašanje nadzora. To je zanimivo področje. Ali res potrebujemo še en nadzorni organ, ki bo imel celoten nadzor nad celotnim procesom? Ne vem, ali ga potrebujemo. Odvisno od tega, kako centraliziran ali decentraliziran sistem želimo v Evropi. Gospod predsedujoča, nimam nobenega dvoma, da je to pomembno. Sam nimam nobenih dvomov, da je celoten sporozum o uporabi evidenc podatkov o potnikih zelo pomemben. Mi vemo, da če damo stvari na tehnico, da je sporozum o evidencah podatkov o potnikih pomembno tudi pri boju proti terorizmu in velikim kaznivim dejanjem. Vseeno pa tega orodja ne moremo, ne moremo omogočiti uporabe tega orodja tudi izven teh okvirov. Na to moramo biti posebej pazljivi pri našem poročilu. Imamo skupne cilje, to je zelo pomembno, in moramo delati kot kolegi. Moramo si biti kolegijalni. Ni vedno tako, kot vemo. In glede na to, da poznam ljudi, ki si želijo sodelovati, mislim, da so to ljudje dobre volje in upamo, da bo prišlo do dobre komunikacije. Vedeti pa moramo, da se ukvarjamo zelo pomembnim vprašanjem, ki zadeva varnost milijonov evropskih državljanov. Moj namen pa je, da se do septembra pripravi delovni dokument. Ta proces je dolg. Ko bomo imeli na voljo delovni dokument, pa bomo lahko začeli s tistim pravim delom, da bomo dodali kaj delovnem dokumentu, nekaj vzeli, da bomo prisluhnili dodatnim mnenjem in prišli do nečesa, kar bo praktični predlog. Seveda potem, ko se bomo nekaj naučili iz preteklega dela in iz preteklih sporazumov o evidencah podatkov o potnikih. Žal mi je zaradi časovnih omejitev danes. Rad bi slišal mnenja tudi drugih kolegov, ki so se želeli udeležiti razprave danes, ampak z moje vidike, mojega vidika in njihovega vidika sem pripričan, da se bomo o teh stvarih še pogovarjali. Hvala lepa, gospod Kirkov. Zdaj pa dajem besedo kolegom za dve minuti, gospe Entveld, gospa Lanford, gospod Albrecht in gospod Fos. In to zaključuje seznam govornikov za danes. Potem pa bom dala še besedo komisiji in svetu, če boste to želeli. Gospa Entveld. Ja, hvala. Lahko čisto na kratko. Strinjam se z gospodom poročevalcem, da potrebujemo več časa za resno razpravo o tem. Zato bi bilo mogoče bolje, da preložimo dejansko razpravo na nek drug termin, ki bo omogočal bolj poglobljeno izmenjavo mnen. Le ena pripomba v zvezi s sebino. Veseli me, da delujete skupaj s to skupino, ki se ukvarja z evidenco podatkov o potnikov, ki vi pravite kar družina. Prepričana sem, da se lahko dogovorimo o številnih podrobnostih, vedno pa ponavljam tole. Ključnega pomena je to, da pokažemo sorazmernost in nujnost. Da bomo sorazmerni med nujnostjo in zbiranjem podatkov. Ko gre za uporabo evidenc podatkov potnikov za različne namene. O tem smo razpravljali tudi prejšnji teden v Strasburgu. Več je treba narediti za to, da se pokaže nuja za zbiranje teh podatkov. Podariti je treba, da je bila dosedanja argumentacija neustrezna. Hvala lepa, Sofi. Uh, še gospa Latford. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz nisem v tej ekipi za evidence podatkov o potnikih, ampak se zelo zanimam za ta predlog. Kot veste, sem sledila celotni razpravi o PNR že vrsto let. Včeraj smo Včeraj smo govorili z EDVS in včeraj smo povedali, da je treba biti pazljiv pri zagotavljanju sorazmernosti in nujnosti, da je to treba dobro argumentirati. EDPS je omenjal tudi direktivo o hrambi podatkov, da zaradi pomankanja harmonizacije nimamo pravne gotovosti. Saj skrbnik za varstvo podatkov pravi, da se ti podatki uporabljajo tudi v druge namene, ne le tiste, ki so navedeni v direktivi o hrambi podatkov. EDPS meni, da je edini namen oziroma edina možnost, da se uporabljajo ti podatki na podlagi posameznih primerov. Bil je tudi predvsej grob do argumentacije komisije, saj je komisija menda uporabila neravno prave statistične podatke. No, lahko bi še nadaljevali. Zanimivo se mi je zdelo to, da se v oceni učinka da je zapisano, da je bilo kar 95 odstotkov zlorab uh, zaradi nepravične, ne, nepravega, neopravičenega obdelave, ampak po drugi strani pa Belgija pravi, da še nima sistematičnega zbiranja tovrstnih podatkov. Mislimo, da argumenti niso dobro predstavljeni. Hvala, Sara, zdaj pa še gospod Albrecht. Hvala, gospod predsedujoče, in hvala tudi gospodu Kerhopfu za uvodno predstavitev in tudi za pomembno omembo, da bomo dobro sodelovali. Ampak čisto res je, da potrebujemo več časa za razpravo. Mislim, da mora imeti odbor še dodaten sestanek na to temo. Glede temeljnih vprašanj, s katerimi se danes tukaj soočamo, no nekaj jih je omenila že gospa Latford, naprimer poročilo Agencije za temeljne pravice moramo upoštevati in tudi upoštevati mnenje pravnih služb, naprimer sveta, saj je to res občutljiva tema in ki ima opraviti s ustavnimi načeli in tudi s temeljnimi pravicami. Tudi določbe iz direktive o hrambi podatkov so pomembne. Pri vseh teh vprašanjih se v odboru precej strinjamo, ampak moramo jih ponovno obravnavati v sklopu hrambe podatkov o potnikih. Pokazati pa je treba, da obstaja nuja za zbiranje in za uporabo evidenc podatkov o potnikih. Že v primeru suma je že danes možno priti do teh podatkov. Imajo dostop do rezervacijskih strežnikov. Če govorimo o boju proti organizirani kriminaliteti in terorizmu, moramo znati prepoznati različne vzorce tovrstnega vedenja. Zanima me, ali je mogoče imeti neke vrste statistično oceno v primerih, ko prihaja do suma. To so najpomembnejša vprašanja, s katerimi se moramo še ukvarjati z političnega vidika, pa tudi z pravnega vidika, kar zadeva zakonodajo Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Vos, hvala. No, mislim, da res ne moramo v tako kratkem času obravnavati tako pomembnega vprašanja. Res potrebujemo več časa za to. Zame je najpomembnejše to, torej ne toliko tisto, kar se je izpostavilo na začetku, temveč se mi zdi zlasti pomembno to, ali obstaja argument za decentraliziran sistem PNR. Tukaj je pomembno, se vprašati, ali je potreben centraliziran sistem. Lahko bi države članice uporabljale decentraliziran sistem. In vprašati se moramo, ali obstaja kakšna dodana vrednost evropske določbe ali direktive, torej centraliziranega sistema. Pri tem je treba upoštevati tudi stroške. Decentraliziran sistem bi stal 250 milijonov evrov, centraliziran pa 87 milijonov evrov. In to kaže študija, o kateri moramo še bolj pogledno razpravljati, torej o dodani vrednosti sistema PNR. Hvala lepa. Hvala, gospod Moraz. Ste želeli še kaj povedati? Ja, naj samo povem, da je Carmen Romero, naša poročevalka v Senci, uh, in jaz sem si zabeležil stvari tudi za njo in strinjam se z metodologijo, ki jo je sprejel gospod Krkop in grobe usmeritve, kateri, katere gre. Gospa Karmen Romero pa bo prav tako seveda želela o tem razpravljati bolj poglobljeno, ne tako na hitro. Timotej, ste se, se želeli odzvati? No, upam sem, da bom slišal tudi komentar komisije še prej. No, na hitro naj pa rečem še nekaj. Prijel sem že precej mnen, pravnih in drugačnih. Kot dobro ve tudi Sara, imajo odvetniki mnenja, ki se jih da izpodbijati, lahko se jih pa tudi sprejme v skladu z nominalno vrednostjo, če lahko tako rečemo. Nekatera mnenja so bila absolutna v svoji naravi. Začeli pa bomo s poročilom. To moram reči. Na podlagi nečesa, kar bo na voljo jeseni in potem bomo to primerjali s parametri, ki so bili postavljeni tudi v drugih mnenjih in stališčih, ki smo jih prijeli, pa naj, bodo, pa naj si bodo subjektivni ali ne. Predlog komisije je tisti, ki bo podlaga za naše delo. Poleg tega pa bomo pri, pripravili svoje poročila in veselim se mnenja komisije, na to se bomo še vrnili in upamo, da bomo pravočasno prišli do dobrih rezultatov. Dobro, zdaj pa se obračam na komisijo. Izvolite. Ja, hvala. Če prav razumem, ste, nimate več časa za to, zato naj samo rečem, da je komisija na voljo za kakršnakoli vprašanja, za pogovore dvostranske ali večstranske. In mislim, da je to dovolj za enkrat z naše strani. Hvala. Še svet, želite kaj dodati? Ne. Potem predlagam, da se na to temo še vrnemo kdaj kasneje, bolj podrobno. In zdaj zaključujem z dopodanskim delom sestanka. Nadaljevali bomo sestankom koordinatorjev ob treh in sestanek odbora Libe se bo začel ob pol štirih popovdne. Hvala in dober tek.